Mislim, da lahko začnemo. Drage kolegice in kolegi, dame in gospodje, začenjamo z zasedanjem odbora TRAN. Najprej bomo sprejeli dnevni red, ali kdo dnevnemu redu nasprotuje, ne. Sedaj pa še sprejetje zapisnika z dne 1. septembra tudi tu, če ni nobenih nasprotovanj, je zapisnik sprejet. Potem pa še sporočila sestanka koordinatorjev 1. septembra. Mislim, da so bili izvodi zapisnika razdeljeni in če do 17.30 ne bo nobenih ugovorov, bo tudi ta zapisnik veljal za sprejetega. Spomnil bi še da v četrtek ob 11. uri imamo skupno zasedanje z odborom eh, regi glede čezmejnih prometnih povezav, manjkajoče povezave. Kot veste, smo zelo pritiskali na komisijo, tudi komisija je zdaj dala predlog, in 110 milijonov bo zdaj danih na voljo v ta namen. Odbor regije nas je vedno podpiral pri tem in zato bomo organizirali skupno zasedanje. Čisto vsakega od vas bi zato rad povabil in vas prosil, da ste prisotni v četrtek ob 11.30, kajti če bi v dvorani bil samo eden ali dva, bi to bilo nekoliko mučno. Zato lepo prosim, ob 11.00 uri bo potekalo skupno zasedanje z odborom regije glede manjkajočih povezav. Četrta točka. Tukaj imamo dva dokumenta in sicer statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh in sicer gre za pristojnosti in prenos prestojnosti in potem je tu še statistika železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o prevozu blaga, potnikov in nesreč. Na začetku moram povedati nekaj postopkovnega. Predsednik parlamenta je 15. septembra na plenarnem zasedanju obvestil, da naj bi ta dokument sprejeli v prvem branju. V skladu 66. člen poslovnika je potem predvideno naslednje. In sicer stališče sveta se obravnava kot prva točka prvega zasedanja matičnega odbora, ki sledi datumu posredovanja stališča. Torej, 15. september je bil datum posredovanja, današnje zasedanje pa je prvo zasedanje po tem datumu in to je zdaj prva osebinska točka. Torej, smo v skladu z poslovnikom. Zato bi rad povedal, da smo prejeli stališče sveta in s tem se za nas formalno začenja drugo branje za ta dokument. Poročevalci bodo še danes popoldan predložili svoje priporočilo za drugo branje, 11. oktober pa sledi glasovanje. Vsi se očitno strinjamo. Zdaj pa točka pet. Boljša povezanost in dostopnost prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi poročilo na lasno pobudo odbora Tran. Tomaš Poreba je poročevalec. Začenjamo z glasovanjem. Preverimo najprej. Glasujemo. Mikrofon, prosim. Thanks. Also. Torej, kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, preverimo, glasujemo, glasovanje vzdržanje je zaključeno. 18 za, 12 proti, nihče je vzdržan, sprijeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amendment 34. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 13, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9, za, proti, vzdržani, sprejeto.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 proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 63 za proti vzdržani sprejeto. Preverimo. 63 torej. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 12 za, 20 proti, zavrnjeno. Dobro, ampak resnično vas prosim, da dvigujete roke, sicer ne morem videti, kakšen je rezultat. Regi dve. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi štiri. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprijeta. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprijeta. Regi 5 za, proti, vzdržani, sprijeta. Regi 6 za, proti, vzdržani, sprijeta. Regi 14 za, proti, vzdržani, sprijeta. Regi 15 za, proti, vzdržani, sprijeta proti vzdržani. Sprijeto. Regi 8 za proti vzdržani. Sprijeto. Kompromis 15 za proti vzdržani. Sprijeto. 73 za proti vzdržani. Preverimo. 73. Glasujemo. Okay. Glasovanje je zaključeno. 19 za, 12 proti, nihče vzdržan. Sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 17 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 18 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, preverimo. 95. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 12 za, 20 proti. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani vzdržani, sprijeto. 99. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Prosim. Želite preveriti 99. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 18 za, 15 proti, nihče vzdržan, sprijeto. 100 za, proti, vzdržan vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 120. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 23. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 96. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 122. Za? Proti? vzdržani sprejeto. Kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 24 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 25 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 133 za, proti vzdržani sprejeto. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa kompromis 26 poročevalec mi je sporočil, da na sestanku poročevalcem v senci ni bilo soglasja v zvezi s tem, ali naj se tudi hrup vključi ali ne. Zato predlagam, da se odločimo, ali naj vključimo ta polstavek v kompromis ali ne. In to bi rad kar dal na glasovanje. to je v odstavku 17, kjer piše and take consequent measures on the deployment of ERTMS in tako dalje. Kdo je za to, da se to vključi v kompromis? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Preverimo. Glasujemo. Najprej samo o tem polstavku. Glasovanje je zaključeno. 13 za, 18 proti, 2 vzdržana. Ta dodatek je zavrnen. Zdaj pa kompromis 26, tak kot je bil predlagan brez tega dodatka. Kdo je za ta kompromis? Proti, vzdržani, sprejeto. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani vzdržani, sprijeto. 147 za, proti, vzdr, ne, preverimo. 147 glasujemo. Ist geschlossen. Glasovanje zaključeno. 11 za, 20 proti, 2 vzdržana, zavrnjeno. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprijeto. kompromis 28 za, proti vzdržani sprejeto. 155 za, proti vzdržani sprejeto. 156 za, proti vzdržani preverimo. 156, glasujemo. 156.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 163 za, proti vzdržani, sprejeto. 165 za, proti vzdržani, sprejeto. 166 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 30 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 31 za, proti vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 186 za, proti, vzdržani, želite preveriti. 186, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 20 za, 10 proti, 3 vzdržani sprejeto. 185 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. 185. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 22 za, 10 proti, 1 vzdržan. Sprijeto. Kompromis 33 za proti, vzdržani, sprijeto. 192 za, proti, vzdržani, tudi to bomo preverili, 192, glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. 22 za, 11 proti, nihče vzdržan, sprijeto. Kompromis 34 za,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 vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. 18. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 19 za, 11 proti, 2 vzdržana. Amendment 1. 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa še končno glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 28 za, 4 proti, 2 zdržana, sprijeto. Čestitke, gospod Poreba. Thank you. Wir kommen jetzt zum Meinungsaustausch. Sedaj pa izmenjava mnen v zvezi s približevanjem zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti izdelkov in storitev. Poroševalec je gospod Davor Škrlec, ki mu tudi dajem besedo. Um in... in prosim tudi za red in mir in da se posedete. Auch für Wim van der Kamp. To velja tudi za Vima Vandenkampa. Hvala lepa, gospod predsednik. Davos Kelec. Davos Krlec ima besedo. Pohvaljujem rad Evropske komisije, koja je predložila izuzetno kvalitetan i hvale vrijedan predlog direktive o istraživanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga.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 s jednog prijevoznog sredstva na drugi, kao i pristupu bez prepreka kako prijevoznim sredstvima, tako i internetskim stranicama, samoposlužnim terminalima, aparatima za prodaju karata, informacijama u realnom vremenu, te brojnim drugim koji se baziraju na postojećim i novim tehnologijama u području intermodalnosti, interkonektivnosti i interoperabilnosti. Nediskriminirajuću mobilnost svih naših građana i građanki,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 u kreiranju mišljenja ovog odbora, koje će, uvjeren sam, doprinijeti borbi protiv diskriminacije naših građanki i građana u sektorima koje su u nadležnosti ovog odbora. Hvala lijepa i sad očekujem mišljenja izvjestitelja u sjeni. Hvala. Vielen Dank, aber bevor die Schattenberichter... Hvala lepa. Pred poročevalci v senci pa ima besedo še predstavnik komisije Lacencija Poredo. Lep pozdrav in hvala lepa za priložnost, da nakratko predstavim eh, Evropski akt o dostopnosti. Bili smo že v drugih odborih, v odboru INKO in odboru za poslovanje, kjer smo predstavili ta dokument. Prvič pa smo pri vas, glede na to, kako pomembna je dostopnost prometa. Zato se mi zdi, da je zelo relevantno, da vam ta akt tudi predstavimo z evropsko strategijo za osebe s posebnimi potrebami smo pravzaprav dojeli, da morajo te osebe v celoti uživati svoje pravice in sodelovati v družbi in gospodarstvu. Med osmimi prioritetami je to bila prva. Strategija je nakazala, da bo komisija razmislila o regulatornih ukrepih, da bi zagotovili dostopnost izdelkov in storitev ter razvili standarde za posamezne panoge, da bi bistveno izboljšali ustrezno delovanje notranjega trga za dostopanje do storitev in izdelkov. Uh, to bi imelo velik vpliv tudi za razvoj industrije. Predvsem pa bi to prineslo pozitiven učinek na enakopravno udeležbo za osebe za zmanjšanjo mobilnostjo. Takih je 80 milijonov, torej 20 odstotkov celotnega evropskega prebivalstva. Zakaj potrebujemo tak akt? Kot rečeno že prej, vse države članice z izjemo ene, ki zaključuje proces ratifikacijo, ampak sicer je večina ratificirala konvencijo Združenih narodov, tudi EU je podpisnica in tam so obveznosti jasne. Prav tako je odbor za osebe z posebnimi potrebami razjasnil, da je potrebno doseči in zastaviti tudi konkretne vrednosti, ki jih bo možno spremljati. Če želimo izpolniti te zaveze, potrebujemo skupna pravila na ravni EU, zato da bi se izognili različnim zakonodajam in razdrobitvi notranjega trga. Tisti, ki bodo imeli največ koristi, so predstavniki industrije, kajti skupne zahteve v Evropi bo poenostavilo njihovo delo, prav tako, da bi se izognili različnim zakonodajam in razdrobitvi notranjega trga bodo dobili tudi pravno gotovost, da bodo izdelki izpolnjevali merila dostopnosti po vsej EU. Ampak kot rečeno, predvsem osebe z manjšano mobilnostjo in starejše osebe bodo največ imele od tega. Potrebujemo skupno rešitev. Ta zna biti dražja če bi delali posamično. Zato si želimo čim bolj zmanjšati stroške. V končni fazi bomo korist imeli vsi, kajti boljši dostop, recimo, do avtomatov, ki prodajajo vozovnice, lahko pomaga vsem nam. Ali pa, recimo, če skuša nekdo pridobiti informacije v hrupnem okolju na postaji, Harmonizacija profil bo omogočila tudi prost pretok ljudi z omejeno mobilnostjo v EU in seveda znotraj industrije so MSP-ji tisti, ki bodo največ dobili od tega. Skupna pravila bodo pomagala pri čezmejnem delovanju, pa tudi bo to pomenilo, da jim ne bo treba spoznavati zakonodaj posameznih držav članic. Ta akt vsebuje dva dela. Prvi del govori o tem, da mora biti dostopnost zagotovljena predvsem za nek omejen sklop izdelkov in storitev. In tu potem seveda pridejo v igro tudi ponudniki storitev. V drugem delu veljajo enake zahteve za dostopnost, in predvsem pojasnjuje tudi pomen dostopnosti v zakonodaj EU, recimo v direktivah o javnem naročanju ali pa pri strukturnih skladih. Kateri so ključni elementi akta o dostopnosti? Kot rečeno, po eni strani zahteva po funkcionalni dostopnosti. To je kombinirano s klauzulo, ki govori o prostem pretoku blaga in storitev, ki izpolnjujejo te zahteve. Kar pa zadeva izvajanje in oceno skladnosti, najprej samo prijava, to je najenostavnejša možnost, potem pa tudi nadzor nad trgom in na koncu še možnost za osebe z manjšanjo mobilnostjo in njihove predstavniške organizacije, da se pritožijo po nacionalni zakonodaji. Česa pa ta akt o dostopnosti ne počne, ne predpisuje tehničnih podrobnosti rešitev. Sami operaterji se lahko odločijo, kako bodo izvedli funkcionalne zahteve. Torej, zato niso predpisane zahteve za vse proizvajalce, pač pa samo za tiste, ki ponujajo izdelke in storitve, ki jih pokriva ta akt. Prav tako ne nalaga uh, zelo zahtevnih obveznosti, vsebuje tudi. Um, klauzule, ki govorijo o pretiranem upravnem bremenu. Torej, na nek način predstavlja dopolnilo na področju dostopnosti, kar do zdaj še ni bilo v celoti obravnavano. Komisija je pri pripravi tega akta upoštevala oceno učinka, pri kateri smo proučili vse države članice in opravili poglobljeno študijo vključili smo tiste države, ki zajemajo 80 odstotkov BDP-ja in vključili smo 77 odstotkov celotnega prebivalstva EU. Več posvetovanj smo organizirali, nekatere možnosti smo opustili. Dokument pa je dopustil tudi možnost direktive. Kar zadeva drugo zakonodajo na področju javnega naročanja, naprimer, imamo direktive, ki že zahtevajo, da se uporabi dostopnost pri tenderski dokumentaciji in zapisano je tudi, kaj dostopnost pomeni. Podobno velja za sklade za strukturna sredstva in v primeru, ko se javni organi odločijo, da vključijo dostopnost, akt pravzaprav ne spreminja uh, prostovoljne ali zavezujoče narave teh oziroma drugih pravnih aktov. To je povezano tudi z direktivo o dostopnosti spleta in sicer to dopolnjuje druge spletne strani, vendar pa uporablja točno iste zahteve. V času predloga bi seveda to bilo potrebno še dodatno obravnavati. Kot sem povedala prej, je tudi člen o sorazmernosti in subsidijarnosti In sicer o tem govori tudi skrbna izbira izdelkov z uporabo teh zahtev za nove izdelke, gre za zagotavljanje storitev od določenega datuma dalje, gre za funkcionalno raven in seveda so tu še klauzule ki predstavlja neke vrsto varovalko. Mikropodjetja so pri izjemah oproščena priglasitve. Še zadnja prosojnica izvajanje. V predlogu je predvideno dveletno obdobje po veljavitvi in šestletno obdobje za samo izvajanje. Poročilo pa sledi pet let po uveljavitvi. Še enkrat se vam zahvaljujem, da sem smela predstaviti ključne elemente tega akta. Hvala lepa, sedaj pa Dieter Lebrecht-Koch. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej najlepša hvala za predstavitev komisiji in poročevalcu. Pozdravljam vsako pobudo komisije, ki krepi človekove pravice, zlasti, ko gre za sodelovanje v družbenem, v družbenem življenju um, mednarodna konvencija o pravicah invalidov je tukaj bistvenega pomena. To mora seveda veljati tudi na področju prometa, pravic potnikov in pri vseh različnih nosilcih prometa. Zato uh, imam dve kratki vprašanji za komisijo. Prvič, kako bo komisija preprečila, da bi s tem novim predlogom uh, um, ne prišlo do protislovja z obstoječimi pravici potnikov, torej kako bomo zakotovili doslednost tukaj in pa drugič obseg uporabe uh, ljudje z funkcionalnimi omejitvami. Ko gre za te osebe, gre ta predlog dlje, kot, eh, torej, ko gre za samo predelitev pojmov, gre to poročilo eh, dlje. Eh, do sedaj smo govorili samo o ljudeh z omejenim, omejeno zmožnostjo mobilnosti, z invalidi. Torej, za kakšne primere gre tukaj, koga bomo tukaj zajeli v obseg te, te zakonodaje, tudi mogoče nosečnice ali Eh, osebe, ki so na kakršen koli drug način omejene. Torej, kaj točno pomeni ta funkcionalna omejenost, omejitev? Eh, Olga Senalova. Eh, zahvaljujem se Evropske komisiji za predstavitev tega predloga. Zahvaljujem se tudi poročevalcu. s poročevalcem sva že sodelovala v preteklosti. Torej, promet je ključnega pomena, ko gre za eh, pravice invalidov. Zato je treba tudi invalidnim osebam zagotoviti dostopnost do prometnih storitev. Dostopnost eh, storitev, prometnih storitev se pa ne more osredotočiti samo na invalidne osebe. Razmisljati moramo tudi o infrastrukturi in pri infrastrukturi zagotoviti dostopnost do vseh oblik prometa. Prav tako si moramo ogledati obstoječo zakonodajo. Blago, torej gre za blago in storitve v prometu te bi morale biti kompatibilne z tehnologijami, ki služijo kot pomoč invalidnim ljudem. Ne smemo tukaj stvarjati novih ovir. Veselim se nadaljnega sodelovanja z poročevalcem. Mislim, da je to ta predlog izredno pomemben zrasti za teh 80 milijonov invalidnih ljudi v Evropski uniji. Danke sehr, die nächste Jackie Foster. Jackie Foster. Thank you very much and um, thank you to the comments from the Hvala lepa, hvala tudi komisiji za predstavitev. Vsi pozdravljamo pobude za to, da invalidnim osebam zagotovimo polni dostop do vseh storitev in blaga. Samo nekaj točk bi tukaj izpostavila. Torej, vsi se strinjamo z samim načelom poročila, no, ampak na podlagi predloga, eh, ki ga je poslala komisija, ki smo ga dobili v naših dosjeh, moram reči, da tukaj jezik res ni dovolj jasen. Včasih sploh ne vem, kaj želite povedati sa svojimi ubeseditvami, o čem govorite, ko uporabljate določene, adjektiv, eh, določene pridevnike, s katerimi opisujete posamezne omejitve, ki jih imajo potniki. Potem eh, skrbi me tudi prekrivanje posameznih zakonodajnih aktov. Na številnih področjih že imamo zakonodajo, kjer obravnavamo potnike z zmanjšano zmogljivostjo mobilnosti. Eh, in pa z, ker se ukvarjamo z potniki, ki so invalidni, popolnoma invalidni in potrebujejo 100-odstotno pomoč, zato da se sploh lahko gibljajo. Torej, eh, tukaj bi potrebovali nekaj več eh, gotovosti, jasnosti, ko gre za obeseditve, definicije. Seveda pa polno pozdravljamo to načelo, torej predlog gre v pravo smer. Hvala, Gesine Meissner. Ich spreche hier für uns. Hvala. Govorim v imenu Izaskom Bilbao, eh, naše praževalke v Senci. Eh, Nasplošno moram reči, da se mi zdi dobro, da se ukvarjamo s tem predlogom. Vedno več je invalidnih ljudi in dobro je, da jih postavljamo v središče pozornosti. Potem razmišljam tudi o materah za vozički, recimo tudi te bodo imeli eh, koristi od tega. Treba bom prebrala v angliščini to, kar je poslala Izaskon. Pozdravljam to pobudo, treba je odstraniti vse ovire na našem notranjem trgu, vse ovire za vse državljane. E, to je treba narediti v povezavi za industrijo, združeni potnikov in e, združeni za začito potrošnikov. E, treba je zagotoviti dostopnost do storitev in blaga za invalidne osebe ali pa drugače ali pa osebe z drugače zmanjšano mobilnostjo. Eh, če želimo izboljšati dostopnost v prometu, bi jih morali najprej zagotoviti boljšo dostopnost do spletnih strani in sistemov IKT. Živimo v dobi interneta, kjer je velik odstotek storitev na prodaj po, po spletu. Zato moramo zagotoviti tudi dostop do tih spletnih strani, ko gre za ponujanje prometnih storitev. Veselim se sodelovanja za poročevalci. Hvala lepa, gospodno tu. Euh, merci, monsieur le président, merci. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala komisiji in poročevalcu. Ampak poslušajte, meni bi bilo všeč, če bi nekoliko bolj pragmatično pristopili k invalidnosti. Ne vem namreč, ali ste mogoče že vsi poskušali uh, um, iti na kakšno železniško postajo ali kam drugjam z otrokom v invalidskem vozičku. In lahko vam zagotovim, da kljub vsem pobožnim željam na nacionalni in evropski ravni do sprememb še ni prišlo. Zato bi želela um, sama ugotoviti, uh, v kolikšni meri spremembe te, v tej direktivi lahko prispevajo k večji učinkovitosti in k dejanskim izboljšavam in kje se to izkazuje. Ampak eh, trenutno namreč mi je žal, naj povem, da rezultati tega ne dokazujejo. Namreč tukaj ugotavljamo, da je sama oprodelitev proizvodov in storitev, ki jih zajema ta predlog, um, nejasna in uh, to gotovo ni adut za komisijo v tej Evropski uniji, ki je že tako precej nejasna in ki se je učita pretirana birokracija in uh, zapletena zakonodaja. Torej, zagotavljanje večje usklejenosti med eh, predpisi sprejetimi na nacionalni in na evropski ravni je tudi nekaj, kar me zelo skrbi. Ne vem namreč, ali se samo delate ali dejansko ne vidite dlje od tega simboličnega pomena Evropske unije, ki se navezuje na predpise sprejete v ZDA in ki jih morajo upoštevati eh, proizvajalci iz ZDA, ki pa nimajo nobenih dodatnih stroškov, če se jim to dopusti pri vstopu na evropski trg. Eh, govorili ste tudi o izjemah za, o morebitnih izjemah za mikropodjetja, ampak to ni dovolj. Eh, še zlasti to ni dovolj, eh, če razmišljamo o mikropodjetjih v Franciji. Poleg tega je treba razmišljati tudi o drugih stvarih. Eh, in sicer, kar zadeva te mednarodne sporazume, tafta in tiza, večina evropskih državljanov je zdaj nastrojena proti njim, tako da gotovo ni primerno, da se besedilo direktive usklajuje na ta način. In uh, zato me zelo zanima, kakšni interesi so v zadju priprave tega predloga spremembe direktive. Uh, Pa eh, še nekaj, to, eh, da se invalidne osebe tlači vse v isti koš, eh, mislim, da ni v redu. Res je, da imamo po eni strani invalidne osebe, po drugi strani pa nosečnice in matere z majhnimi otroki, ampak to je druga problematika in ne moremo mešati tukaj kar vsega skupaj. Hvala. Hvala še enkrat, gospa Placencija Porero. Thank you very much. I think, uh, has been very... Hvala. Ta vprašanja so zelo zanimiva. Skušala bom uh, odgovoriti na ta vprašanja, kakor sem si jih zapisala. Nekateri izmed vas ste spraševali, kako je ta direktiva povezana z drugimi zakonodajnimi akti, ki urejajo promet. Naj vam povem, da gre tukaj za komplementarnost. Elementi, ki jih pokriva akt o dostopnosti, ko gre za promet, za spletne strani, za storitve, za proizvode, za trženje, za informacije v realnem času, eh, za prodajo vozovnic in tako naprej, eh, Torej, vsega tega trenutno ne pokrivajo drugi akti v evropski zakonodaji. Ta akt o dostopnosti se nanaša tudi na harmonizacijo možnosti držav članic, da prilagodijo svoje okolje. Tukaj gre spet za vprašanje funkcionalnih potreb Uh, no, recimo, uh, trenutno je tukaj vključen samo železniški promet, uh, ne zastavlja pa direktiva določb o drugih oblik vozil, saj to urejajo drugi zakonodajni akti. Se pravi, ta direktiva nekako dopolnjuje obstoječo zakonodajo na tem področju. Uh, Ko gre za vprašanje, kdo bo imel od tega koristi, eh, tukaj eh, direktiva uporablja izraz people with functional limitations, torej osebe z funkcionalnimi omejitvami. Eh, in pa nanaša se na invalidne osebe. Torej gre tukaj za definicijo iz konvencije o pravicah invalidnih oseb, torej konvencija o združenih narodov, ko gre za osebe z omejeno z funkcionalnimi omejitvami, pa gre za tiste osebe, katerih ovire so začasne narave. Ko gre za konvencijo o pravicah invalidnih oseb, gre za dolgotrajno invalidne osebe. Gre pa tudi za drugačne primere. Recimo ljudje, ki so si zlomili nogo ali pa uh, Eh, gre za osebe, ki so imele operacijo očes in zaradi tega začasno ne morejo videti. Vse to niso invalidne osebe, ampak bodo pa vseeno imeli velike koristi od izboljšane dostopnosti do teh storitev. Akt o dostopnosti dopolnjuje tudi uh, uredbe, ki se nanašajo na invalidne osebe. Torej, tukaj gre v glavnem za pomoč tem osebam. Konvencija o pravicah invalidnih oseb želi zagotoviti enak dostop vsem in zato je treba zagotoviti tako dostopnost, kakor tudi pomoč tem osebam. To dvoje je neločljivo med seboj povezano. Več kot bomo imeli dostopnosti, bolj bodo ljudje neodvisni, bolj bodo lahko uporabljali storitve in manj pomoči bodo potem potrebovali. Ampak vedno bodo potrebovali določeno stopnjo pomoči. Zato ni potrebe, da bi spremenjali zakonodajo, ki ureja pomoč invalidnim osebam. Compatible, fully compatible with the requirements of, of Torej, direktiva je skladna z zakonodajo na področju nudenja pomoči invalidnim osebam. No, potem uh, naslednje vprašanje. Sodelovanje z udeleženimi stranmi. Razpravljali smo z različnimi deležniki, z predstavniki industrije, z predstavniki Združenih validnih oseb, z starejšimi ljudmi, kajti tudi za njih je ta zakonodaja izredno pomembna. Eh, pogosto imajo starejši ljudje slabše, slabši sluh, slabši vid in eh, takšne osebe bodo res imele koristi od boljše dostopnosti. Tako da smo se posvetovali z odeleženimi strani in še naprej se bomo z njimi posvetovali. Potem of legislation. It is not, it is really a European... Potem, ko gre za skladnost te zakonodaje z nacionalnimi zakonodajami. Tukaj zastavljamo glavno načela na področju funkcionalnih potreb. Potem pa tukaj veljajo tudi evropski standardi, ki ehm, pomenijo, da lahko države članice na prostovoljni način poskrbijo za skladnost za temi standardi. Eh, mi smo tukaj želeli zagotoviti globalne standarde, ko gre za recimo določbe na področju IKT-ja. Tudi globalno gledamo. Tudi pri razpravi o direktivi o dostopnosti do spletnih strani za javne storitve smo razpravljali o tem, da bi tukaj zagotovili um, norme, ki bodo veljale na globalni ravni. Torej tukaj gre za, predvsem za opremo IKT, za spletne strani, ki bi morale biti tukaj globalno dostopne vsem. Upam, da sem odgovorila na vaše vprašanja uh, in seveda sem vam na voljo tudi za nadaljno vprašanje. Hvala še enkrat, Davor, Davor Škrlec, poročevalec. Spoštovani gospod predsednik. Zahvaljujem se ostalim članom za zelo primirne pripombe in vprašanja ter eh, komisiji za vse podane obrazložitve, ki so zelo kvalitetne. Na začetku bi želel upozoriti, da je odgovorni odbor za to odbor IMKO in da se mi v odboru za transport in turizem ukvarjamo le s tistimi deli predloga direktive, ki spadajo na področje naše pristojnosti. Torej, še enkrat najlepša hvala vsem kolegom in kolegicam za sodelovanje. Ja, dank. Und den hvala lepa. Osnutek mnenja bo predstavljen novembra.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 Hvala lepa. Že nekaj mesecev je minilo, odkar je komisarka Bulc predstavila uh, dokument strategije za letalski sektor. Vredno se številni izmed vas strinjate, da je letalski sektor v Evropski uniji zgodba o uspehu. Moj pristop se v glavnem sklada s tistim poročevalcem v senci. Moram povedati, da sem bil v stalnem stiku za kolegi. Jaz sem jim predstavil mojo filozofijo, moj pristop, oni so ponudili svoje pripombe in opazili bodo, da sem številne njihove pripombe že upošteval pri mojem predlogu. Za poročevalci o senci smo se dogovorili, da ne želimo samo ponavljati to, kar je bilo zapisano v eh, sporočilu komisije. Gre prej za to, da smo želeli spostaviti ključne točke in skušali smo zapolniti tiste vrzeli, ki smo jih morda opazili v eh, sporočilu komisije. No, poročilo ima kar nekaj ključnih točk. Najprej se moramo zavedati dejstva, da je letalstvo sektor, v katerem smo soočeni za številnimi izzivi in za soočanje s temi izzivi lahko uberemo različne pristope, lahko gradimo trdnjavo, lahko pa izkoristimo konkurenčne prednosti in pa izkušnje našega evropskega modela. Eh, no, jaz bi najprej želel spregovoriti o evropskem modelu letalstva. Tukaj gre povdariti predvsem naslednje. Ne smemo popuščati pritiskom, ki obstajajo v tem sektorju. Ne, kar najbolje moramo izkoristiti trg in pa znanje in pa sposobnosti, ki jih imamo. To je prva točka, ki bi jo želel izpostaviti. Druga točka. To bi imenoval kazalnik povezljivosti. Torej, tukaj ne gre samo za tem, da razmišljamo o tem, kaj, kakšno bo letalstvo leta 2020-2030. Ne, potrebujemo dolgoročno načrtovanje, dobre temelje za dolgoročne investicije. In tukaj se mi zdi ta kazalnik povezljivosti ključnega pomena. To je nekaj, kar lahko sprosti vse potencijale v tem sektorju. Pri povezljivosti ne gre samo za pogostost, intenzivnost, čas. Gre tudi za okoljske vidike, za prometne zamaške in za številne druge vidike. Well, the EU is definitely the oldest and the most No, uh, evropski trg je eden izmed najstarejših in najbolj zanesljivih. Eh, zato naša industrija potrebuje tudi konkurenco, kajti konkurenca privede tudi do boljših priložnosti in boljše povezljivosti. Potem naslednja točka, ki bi jo želel izpostaviti. Varnost. Verjetno ni treba, da govorim o tem, eh, s kakšnimi primeri smo se soočali v zadnjih nekaj mesecih in letih. In bojim se, da bodo izzivi tukaj le še večji, tveganja bodo samo še večja. Zato moramo tukaj biti inteligentni, eh, ko gre za tehnologijo, pa tudi, ko gre za uh, modele, ki jih opažamo tudi drugot po svetu. Recimo predhodno preverjanje, torej po eni strani bi morali izboljšati varnost, po drugi strani pa ne smemo pri tem omejevati udobja naših potnikov. Potem naslednja točka, ki bi jo želel izpostaviti. To sem imenoval vse Evropska zračna avtocesta. V uredbi z leta 2004 551 skozi 2004 smo zato uporabili veliko bolj tehničen izraz, torej Evropsko zgornje letalsko informacijsko področje. Ampak to se mi ne zdi primeren izraz. Zdi se mi, da je vse Evropska zračna avtocesta bolj primeren izraz. Zato sem to predlagal. Eh, no, eh, kolegi in kolegice, prav gotovo boste imeli veliko vprašanj. Verjetno si boste želeli, da bi kakšno točko še malo bolj izpilili. Naj povem, da sam pripravljam nekaj predlogov sprememb. Recimo, želel bi, da bi se bolje osredotočili na sporozume na področju letalstva, na vlogo parlamenta pri tem. Uh, potem v poročilu lahko vidite, da sem upošteval tudi posledice za okolje, ki so seveda pomembne v letalskem sektorju in pa verjetno bomo bolje v vse skupaj vključili tudi sklepe, ki jih je na tem področju sprejela Mednarodna agencija za civilno letalstvo ICAO. No, Pri drugih oblikah prometa imamo TNT. Um, ehm, Ko gre za letališče, pa takšnega omrežja nimamo, tako da bi tudi v, prihod, da bi v prihodnosti morali poskrbeti tudi za to, da bodo, da bodo omrežja letališč bolj povezana med seboj, bolj integrirana. Nima smisla, da gradimo nepotrebna regionalna letališča. Um, lahko bi recimo to nadomestili z eh, železniško infrastrukturo ali pa kakšno drugo obliko prevoza iz TNT. Eh, eh, skratka, z veseljem bom prisluhnil vašim pripombam, opaskam in veselim se nadaljnega sodelovanja s poročevalci v Senci. Uh, uh, uh, Upam, da bomo na koncu dobili dober dokument. Gezir, jetzt die Hvala lepa, hvala lepa poročevalcu za to poročilo. Dobro je, da je v predlog vključil tudi predloge poročevalcev v senci. No, poročevalec je omenil um, različne vidike tega poročila, sem se popolnoma strinjam, res je, letalski sektor moramo pripraviti za naslednjih 20-30 let in uh, še za daljnosežnejšo prihodnost. Uh, kaj ti Letalstvo je pomembno za naše gospodarstvo in soočeni smo za številnimi izzivi, torej varnostni izzivi, regulativni, administrativna bremena, ovire in tako naprej. Skratka, zagotoviti je treba, da bo letel, letalstvo ostalo konkurenčno. Tukaj so pomembni zunanji dejavnik, dejavniki, uh, globalni vidik. Um, skratka, pogovarjati se moramo z vsemi deležniki in uh, eh, dobro je tudi predlog komisije. Treba identificirati eh, tudi letalske, torej sporazume na področju letalstva, ki nas čakajo in razjasniti, kakšna je uloga parlamenta pri sklepanju teh sporazumov. razprave o teh letalskih sporozumih bodo izredno pomembne. Ne smemo pri tem izključevati morebitnih konkurentov. Potem eh, te eh, vse evropske zračene avtoceste, to je zelo pomemben predlog. Eh, ja, videli smo tudi, kakšne stroške so v preteklosti povzročale stavke na področju letalstva. Soočiti se bo treba tudi s tem problemom. In pa vprašati se moramo, kaj z enotnim evropskim nebom, kaj ti tukaj ni dovolj napredka. Eh, morda bi parlament lahko ponovno sprožil razpravo o tem. Še ta indeks povezljivosti, vem, da je to izredno pomembno strinjam se s tem, da je treba meriti to povezljivost, regionalno povezljivost je treba tudi vključiti v to razpravo. Veliko smo že razpravljali o tem, kako je treba mm, povezati tudi regionalna območja, regionalna letališča, oddaljena območja, kajti regionalna letališča so tudi pomembna za gospodarski razvoj regije. Potem pa še področje varnosti, tudi to je zelo pomembno. pravzaprav moramo biti pametnejši, ko razmišljamo o varnosti, o tehnologiji, recimo predhodno preverjanje, poseben potni list za prehod eh, varnostnih preverjanj in tako naprej. Ne smemo pa nalagati preveč stroškov upravljavcem letališč, ki so že tako ali tako zelo obremenjeni. In pa še okolje in vpliv letalstva na okolje, kaj to pomeni za evropske družbe, za evropsko nebo. Veselim se tudi razprav v okviru IKO naslednji teden. Upam, da bodo tudi oni upoštevali naše poročilo. Skratka, hvala poročevalcu za predstavitev. Sveda še marsikaj bi si bi lahko tukaj dodali, ampak strinjam se s tem, da moramo let, evropsko letalstvo opremiti za prihodnost. Evropsko letalstvo mora ostati konkurenčno in mora biti sposobno se soočati z izzivi, z zunanjimi izzivi. Hvala in še Ala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo también agradezco. Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz bi se želela najprej zahvaliti komisiji, zato ker je končno pripravila ta svežen, za katerega smo si prizadevali že toliko časa. In je zato zelo pomembno, da ga končno imamo na tem tako pomembnem področju na globalnem trgu, kjer se situacija tako zelo spreminja in uh, kjer gospodarstvo na področju prometa igra tako pomembno vlogo, ne samo na področju pomorskega prometa, temveč tudi na področju letalskega prometa. Ta predlog se dotika številnih vprašanj in uh, Kar se tiče stališča socialistov, smo se mi vedno zauzemali za to, da bi pripravili svežnje za posamezne sektorje, naprimer za področje cestnega prometa in druga področja, ampak eh, zauzemamo si predvsem za bolj uravnotežene predloge, ki bodo upoštevali potrebe tako na področju infrastrukture kot eh, drugot. Eh, in ki bodo upoštevali pri tem tudi socialni vidik in socialno zakonodajo. Zato bi želeli pri tem konkretnem predlogu doseči vsaj to, da bi Evropska komisija vzpostavila neko platformo, na kateri se bo razpravljalo tudi o tem, torej o spoštovanju delovnih pravic, delovnih pogojev, dovoljenj eh, za delo in tako naprej pa poklicnih kvalifikacij in tako naprej. Vsekakor pa menim, da smo zdaj v takem položaju, v katerem moramo predvsem izpostaviti potrebo po boju proti prekarnim oblikam dela. In na področju letalstva, kjer smo priča tolikšnemu razmahu nizkocenovnih prevoznikov, še zlasti na evropskem trgu, moramo vedeti, da ima to tudi sekundarne posledice. Uh, ki zahtevajo pravo inženirsko delovanje na področju sociale. Zaradi tega, ker zaradi eh, prihrankov, ki jih želijo doseči operaterji v tem sektorju, povzročajo težave na eh, delovno-socialnem področju. In ehm, to si moramo pobliže ogledati in upoštevati. Vsekakor na tem področju mislim, da imamo še dovolj manevrskega prostora. Eh, čeprav so se številne uveljavljene družbe spremenile in ponujajo tudi nizkocenovne storitve. Vidimo tudi obraten proces, torej nizkocenovni prevozniki, ki skušajo postati veliki prevozniki na ravni drugih tradicionalnih prevoznikov. Ampak predvsem to spodbujanje nizkih cen se strani določenih družb je pojav, ki se mu moramo tu v parlamentu posebej posvetiti. Namreč od tega je odvisna tudi kakovost storitev v tem sektorju, odvisni so pa od tega tudi številni drugi vidiki. Videli smo, kakšne spremembe se dogajajo znotraj določenih družb zaradi teh novih pristopov ki so povezani tudi z napredkom na računalniškem področju, ki jih operaterji na, eh, v znotraj letalskega sektorja s pridom izkoriščajo, eh, pa do bolj uporabniku prijaznih storitev, ki si jih zamišljajo do večje prožnosti in dostopnosti eh, storitev Eh, to so gotovo pozitivni vidiki, ki jih moramo še dodatno ukrepiti. Na področju infrastruktur pa menim, da moramo še posebej eh, razviti zmogljivost tega sektorja. Ugotovili smo še zlasti v obdobju krize, kaj se tu dogaja. Marsikdo je rekel, da kar se zmogljivosti tiče, da jih ni treba povečevati, ampak v trenutni situaciji, eh, ko ugotavljamo, da zelo močni hubi oziroma vozlišča um, ustva, se ustvarjajo na celotnem evropskem področju oziroma izven uh, neposrednih evropskih središč, uh, moramo osvetliti tudi to problematiko. Gotovo ne moremo podpirati ideje o tem, da se gradijo samo ta ogromna letališča, ki so neke vrste ogromni nakupovalni centri in ki so izredno daleč od. Um, drugih pomembnih od, od pomembnih gospodarskih središč. Eh, predvsem pa je treba upoštevati tudi različne pogoje, v katerih eh, se lahko predvidi okrepitev tovornega prometa v primerjavi z, letal, z, z, z prevozom potnikov. Eh, tega se dejansko lahko oddalji od središč dejavnosti in bivanja. mislim, da bi bilo ravno tako pomembno, da bi ne glede na vse napredek in razvoj, ki je že bil dosežen na področju cen, obdavčitev in tako naprej, morali predvsem dati prednost uporabi novosti na področju tehnologije, ki lahko prispevajo k zmanjševanju uh, izpustov nevarnih plinov. Hvala, Jackie Foster. Zahvaljujem se poročevalcu, ki je dobro upravljal ta dosje, dobro smo sodelovali, dobra so bila naša srečanja in poročevalec je imel zelo dober odnos do poročevalca v senci, to je vedno dobro. Dokument, ki ga je pripravil gospod Telička, je vedno dobro upošteva tudi številne predloge in pripombe proživalcev v senci. E, sedaj je dober trenutek za to poročilo. V Evropi smo lahko ponosni, imamo eno izmed najbolj konkurenčnih letalskih industrij, ki, v, ki je poskrbela za na tisoče delovnih mest to, tukaj se tudi ne strinjam za gospo Ajala Sender. Letalstvo je eno izmed najbolj reguliranih področji in to velja za vse, ki delajo v tem sektorju. Torej, ne gre za nekakšno eh, mehko zakonodajo. To področje je kar precej regulirano. Uh, No, seveda prihaja tudi do določenega odstotka sezonskega dela, ampak na splošno so delovna mesta kvalitetna in zato tudi ljudje ne zapuščajo te industrije. To je dober znak. Potem tudi gospodarstvo ima vsega skupaj ogromno korist. In pa, kot je povedal gospod Telička, gre tudi za dobavno verigo. Mi smo vodilni na svetu, ko gre za izdelovanje letal. Eh, prodajamo jih posod po svetu, pa smo zelo dobri in seveda tudi naše letalske družbe jih kupujejo. Pa pogosto to, je to spregledano, mediji to spregledajo. In eh, seveda je to povezano tudi z eh, vidikom okolja. Tudi tukaj smo mi svetovni voditelji. Imeli smo predlog o čistem nebu, lahko smo zgledni, ko gre, mi smo pravi zgled, ko gre za urejanje posledic za okolje v letalski industriji. No, videli bomo, kaj se, sedaj zgodi, kaj se bo sedaj zgodilo v Montrealu. E, pozdravljamo nek eh, ustrezni mehanizem, globalni mehanizem, ampak dobro, videli bomo, kakšni bodo rezultati oktobra. Potem še področje konkurence. Všeč mi je pristop poročevalca. Seveda konkurenca ne pomeni protekcionizem. Ehm, dobro je, da smo omogočili dostop do trga, od tega so imeli koristi tudi potrošniki. In pa še področje varnosti. Gre za to, da moramo poskrbeti za sofisticirane varnostne ukrepe. Kako tukaj najbolje ukrepati, kajti tukaj so stroški vedno večji, tako za eh, letalsko industrijo, kako tudi za potnike. In eh, lahko bi si ogledali recimo primere iz ZDA o predhodni registraciji, preverjanju in tako naprej. Potem, kje je še možen napredek? Dobro, da smo tukaj omenili enotno evropsko nebo. Uh, trditev, da je to obtičalo v parlamentu, je izgovor. Države članice uporabljajo to kot izgovor, ne želijo napredka pri tem, pri tem uh, dosjeju, nobenega razloga ni za to, da bi dosje kje obtičal. Eh, enostavno države članice uh, se morajo tukaj strezniti, kajti to negativno vpliva na številne vidike našega gospodarstva. Če želimo, da bi letalstvo napredovalo toliko do te moči, kot si želimo, gre predvsem za izgradnjo zmogljivosti. In tukaj je preveč nasprotovanja v državah članicah. Preveč projektov je obtičalo, zato ker ljudje preprosto več ne želijo dodatne hitre ceste. To se zgodi recimo pogosto v Združenem kraljestvu. Če ne bomo poskrbeli za izgradnjo zmogljivosti, se bo gospodarstvo zmanjšalo. Eh, torej, eh, Če želimo rast tega področja, potem moramo poskrbeti tudi za izgradnjo zmogljivosti. Tudi nacionalni parlamenti morajo imeti dovolj politične volje, zato da bomo še naprej na tem področju uspešni. To je nasplošno gledano, mislim, da je poročilo odlično, zelo malo bi dodala. Uh, Morda bi samo dala dodatni podarek določenim točkam. No, videli smo tudi dve mnenji, ki sta bili pripravljeni o tem. Deli teh mnen so v redu, deli tudi ne. Nasplošno je pa poročilo dobro. Zahvaljujem se poročevalcu, da je opravil tako dobro delo do sedaj. Prav gotovo imate podporo skupine EKR. Elič. Hvala, da vrš krlice na sedni. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. E... Hvala gospod predsednik. Če upoštevamo razvoj zračne eh, letalstva na globalni ravni, je zelo pomembno, da je izpostavila kolegica, kako je treba mm, ta razvoj eh, še naprej podpirati, eh, si prizadevati za ustvarjanje novih delovnih mest in to na trajnostni način in skušati zagotoviti, da bomo ohranili vodilni položaj pri spodbujanju teh ukrepov. Zato čestitam za upravljeno delo na tem področju, saj so vsi najpomembnejši elementi v to zajeti. Poročevalec je sicer izpostavil tudi intermodalnost kot edini način, ki lahko zagotovi dinamičen in trajnostni razvoj na področju letalstva ter to, da se v okviru intermodalnosti obstoječih infrastruktur ne more učinkovito uporabljati. No, ko govorimo o uh, intermodalnosti je treba pri tem upoštevati tudi vključevanje vse evropskih prometnih omrežij in kar zadeva letališča, je treba zagotoviti njihovo boljšo vključenost v omrežje letališč in to v vidu zagotavljanja večje mobilnosti potnikov. Zato Eh, si je treba prizadevati tudi za to, da bi eh, na krajših razdaljah ljudje raje posegali po prevozu z vlakom kot po letalskih prevozih. In ne nazadnje, eh, si je treba tudi na področju letalstva prizadevati za čim boljšo mobilnost evropskih državljanov in to brez diskriminacije med njimi. Kar pa zadeva vprašanje varnosti, eh, treba je povedati, da ta sektor ni povsem reguliran in je pod pritiskom eh, konkurenčnih ponudnikov, ki ponujajo nižje cene. Zato se seveda sprašujemo, koliko to lahko tudi vpliva na varnost poletov oziroma na kakovost letalskih storitev, pa ne na zadnje tudi na zaposlovanje delavcev. Um, In če se navežemo tukaj na zauzemanje za krožno gospodarstvo, si je treba tukaj prizadevati tudi za eh, spodbujanje dejavnosti, ki se izvajajo znotraj eh, letališč in eh, v sodelovanju z letališči kjer si je treba tudi prizadevati za uresničevanje dejavnosti v luči zagotavljanja krožnega gospodarstva. Eh, to sem citiral iz hrvaške verzije besedila in ker tega ne razumem prav dobro, bi prosil za dodatna pojasnila. Vsekakor, Evropa eh, mora ostati vodilna na področju letalstva in predvsem vodilna pri prizadevanjih za varne lete. Hkrati pa si moramo prizadevati tudi za čisto in bolj zdravo okolje ter spremembe uvajati ob upoštevanju um, prizadevanj za zmanjševanje izpustov. Ne moremo pa govoriti zgolj o izpustih, govoriti moramo tudi o zdravju našega prebivalstva, saj eh, zrak, ki ni dovolj kakovosten, vpliva tudi na to. Zato je treba razvoj letalstva usklejevati s prizadevanji za trajnostni razvoj in pri tem upoštevati tudi potencial in možnosti, ki jih ponujajo druge tehnologije, nove tehnologije, še zlasti um, novi motorji, ki povzročajo manj izpustov. Vse to namreč zadeva naše državljane, e, pa ne samo to, kar sem naštel, tudi hrup je pomemben dejavnik, saj e, zaradi hrupa trpijo tudi tisti, ki živijo e, na višje ležečih področjih, zato si je treba prizadevati tudi za izboljšave v tej smeri. Že vnaprej se zahvaljujem za nadaljne sodelovanje in uh, hvala za besedo. Merci, Merci, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod poročevalec. Ampak, če vam vas poslušamo, gospod Telička, bi se zdelo, da je letalski sektor eden največjih evropskih uspehov. Gotovo. Ampak, Ali ni to morda uspeh prostega, proste konkurenčnosti, ki eh, ji Evropska komisija eh, posveča pravi kult v zadnjih letih? Poglejmo si, v 80-ih letih je pod okriljem Evropske komisije letalstvo eh, res doživelo velik razmah. Eh, ampak to predvsem zaradi družb v Bakuju in v Perzijskem zalivu. Evropski operaterji pa so na linijah, ki povezujejo staro celino z jugo-vzhodno Azijo, praktično izginile. In e, pri tem naj niti ne omenjam pomembnih evropskih vozlišč, ki so jih nadomestili novi hubi, novi letalski centri. Torej, e, tudi novi rastoči trgi so imeli slab učinek na eh, gospodarstvo v naših državah, še zlasti v Franciji. In eh, zelo pomembno se mi zdi to v navednicah, da bo Evropska unija imela v zraku manj letal kot druge letalske družbe eh, izven Evrope. Torej, vlagatelji iz tretjih držav, in, eh, ki, ki prihajajo na evropski trg, so zelo agresivni. Poglejmo primer Alitalije in Etihada. Očitno Etihad lahko naredi to, česar italijanska vlada in naše države ne morejo zaradi um, protikonkurenčne zakonodaje. Situacija na tem trgu pa prispeva k zmanjševanju števila kakovostnih delovnih mest ter ustvarja um, zelo slabe delovne pogoje nestalne pogodbe o zaposlitvi, eh, ne eh, zanesljive delovne pogoje in tako naprej. Dejstvo, da naše družbe izgubljajo tla pod nogami na evropskih tleh, eh, bi zahtevalo drugačne ukrepe od tistih, ki jih ponuja komisija in ki se mi zdijo nezadovoljivi za to, da bi zagotovili res varnost, eh, varni, varen letalski promet v Evropi, kar bi moral biti naš cilj in kar je ne nazadnje cilj te strategije. Uh, Res je, da protekcionizem ni nikoli rešitev za naše gospodarstvo in da družbe menda potrebujejo odprt trg za to, da lahko uspešno poslujejo, ampak mislim, da je takšen pristop napačen. Poglejte v ZDA, kjer njihove družbe lahko delujejo brez takšnih omejitev na trgu, kot jih imamo mi. Eh, ameriški, eh, ameriška vlada pa hkrati ponuja zelo veliko podpore svojim gospodarskim subjektom za to, da spodbuja njihov izvoz. V Evropski uniji pa se sprejemajo ukrepi, ki gredo na rovaž evropskih družb in so jim v škodo. Zato bi imelo smisel tudi pri nas uvesti bolj protekcionistično zakonodajo. Poglejte si le direktivi iz 868 eh, iz leta 2004 in direktivo 1008. In tu bi si morali stvari bolj um, pobliže ogledati. Predvsem pa bi morali uporabiti pristop, pri katerem bi se zauzemali za podpiranje našega gospodarstva in naših delavcev. Hkrati pa se mi zdi, da je vaš pristop v sodelovanju s komisijo pred, pred preveč strahopeten. In zato me zanima, ali ste res predvideli neko konkretno strategijo, ki bo lahko pripeljala do rezultatov in da niste spravili na papir zgolj nekih pobožnih dobrih želja. Še sedem vas imam na seznamu govorcev, časa nam zmanjkuje, zato vas moram omejiti na minuto pol in pol. Dita Lebrikoh. Ja, Hvala lepa kolegu Telički za izvrsno poročilo. Mislim, da je zaznal, kje so težišča, ponekod je morda bil nekoliko prekratek, morda tudi zaradi administrativnih omejitev in števila znakov. Recimo, sporazumi o zračnem prometu niso v zadostni meri eh, upoštevani, ampak kolega Telička je o tem govoril kot poročevalec v odboru Empel, bom skupaj s kolegi pripravil čim boljše kompromise. 118 predlogov sprememb imamo in eh, veselim se že srečanja poročevalcev v senci. Izabele de Monte. Izabele de Monte. Grazie. Beh, intanto volevo contestare alla collega che si riferiva. Hvala. Najprej bi želela odgovoriti kolegici, ki je omenila Alitalijo in Etihad, da verjetno pomešala to z drugo situacijo državne pomoči, um, ki pa se je zaključila brez državne pomoči in um, kar je bilo povsem v skladu s pravili. No, ampak če se vrnemo k današnji temi, bi se želela zahvaliti poročevalcu za to poročilo, ki se dotika zelo zanimive tematike. Bistvena točka v tem pa je skupno evropsko nebo in v zvezi s tem bi želela povedati, da dejansko obstajajo dvostranski dogovori med državami, vendar pa nam je tudi jasno, da komisija tukaj ne opravlja Mm, ne more upraviti svojega dela, saj imamo tukaj še vedno odprto vprašanje glede Gibraltarja, to je evropsko ozemlje in evropsko vprašanje. In tako da, če ne bomo rešili vseh potrebnih vprašanj, ne bomo dosegli teh pozitivnih učinkov, ki zadevajo Eh, okolje, ki zadevajo učinkovitost eh, letalskih linij in eh, tudi učinkovitost in kakovost letalskih prevozov. Ob devetih milijonov letalskih potnikov bi morala komisija zauzeti stališče tudi v zvezi s tem. Potem pa še vprašanje državnih pomoč, pomoči. E, to je omenjeno že v 12. točki, saj bom zelo nakratko. Torej kompromis med e, oz, zemljsko teritorijalno kohezijo in med državnimi pomočmi. Mislim, da bi v prvem koraku morali izvesti javno posvetovanje, kjer bi lahko ugotovili, da letališča potrebujejo določene pomoči eh, in ki bi jih morali tudi odobriti in ne tega obravnavati zgolj kot um, neko navadno gospodarsko dejavnost. Het hele evenwichtig ontwerpverslag. Maar ik wil er toch graag twee opmerkingen maken. Want misschien moeten we twee zaken toch explicieter gaan benoemen in het verslag. Om te beginnen en ook. Samo nekaj točk bi želel podati za začetek. V bistvu imamo tu v dvorani slona in vsi vemo, kdo to je. In uh, nedopustno je, da se tu dve državi prerekata zaradi statusa Gibraltarja. In to sta Španija in Združeno kraljestvo. In cela Evropska unija uh, Eh, trpi posledice zaradi tega. To je situacija, ki vpliva na celoten letalski sektor. Eh, govorimo o pravicah potnikov, o skupnem evropskem nebu, o eh, slotih in vedno se ta tematika zaustavi zaradi vprašanja Gibraltarja. In to pomanjkanje volje držav članic v svetu, ki prispeva k temu, da skupno evropsko nebo ne more zaživeti. Potem še nekaj. Pomembno je povedati, da nelojalne prakse se strani eh, letalskih prevoznikov iz tretjih držav, kot je Turčija ali eh, zalivske države, vplivajo na gospodarstvo v Evropi in na naše letalske družbe. In vse to tudi vpliva na našo možnost, da bi uh, prenovili uredbo 868. Um, ehm, ik bedank ook allereerste rapporteur voor zijn uh, heldere Najlepša hvala poročevalcu za njegov zelo jasen prispevek. Vendar pa, je v obrazložitvi podanih nekaj točk, ki bi morale biti vključene v samo besedilo. Naprimer, na strani 10, kjer je govora o nelojalni konkurenci, ki jo določajo geografske prednosti določenih območij ali kulturne in zgodovinske prakse. Ampak ali gre tu pri. In uh, to se pogosto meša. Potem, kar zadeva vodilne letalske družbe, se zelo veliko omenja vprašanje stavk pri točkah 5, 6, 7 slebežno, ampak mislim, da bi to vprašanje morali v poročilu malo bolje izdelati. In ne nazadnje, kot je povedala kolegica Klune, vključitev parlamenta v pripravo sporazumov za letalsko področje, je nekaj, kar bi spet morali vključiti v samo besedilo tega mnenja in ne v obrazložitev. Mislim, da na koncu vendarle mm, prenesemo naprej samo besedilo in zato ne moremo imeti določenih stvari zapisanih zgolj v obrazložitvi. Hvala lepa. Mislim, da je to besedilo dobra podlaga za nadaljne delo. Pozitivno je to, da je poročevalec govoril o pogojih dela in kot socialdemokrati smo mnenja, da je naša varnost v zračnem prometu odvisna tudi od varnosti delovnih mest. Vünscht, Želela bi si, da bi tisti odstavek, kjer je govora o konkurenci, bil oblikovan močneje, da ti moramo signal, da ne bomo sprejeli nelojalne konkurence, recimo držav iz golfa. Vsekakor je varnost na letališčih centralnega pomena in potrebujemo dovolj kadra in dovolj dobro izobraženega kadra. Ta osnutek žal po tej plati ni dovolj dober. Samo tehnične rešitve nam ne bodo pomagale pri zviševanju varnosti potnikov. Programi vnaprej registriranih potnikov so namenjeni zniševanju stroškov in to zavračamo. Prav tako menimo, da ne smejo biti potniki kakorkoli prikrajšani pri izvajanju kontrol. Sama sem bila poročevalka za uredbo o jasi in to svoje znanje bom uporabila tako, da bom pripravila predloge sprememb. Hvala lepa, Gezina Meissner. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Telički. Mislim, da je to dobro poročilo. Mislim, eh, da se vsi zavedamo, da ne gre samo za neposredna delovna mesta, pač pa tudi za delovna mesta v proizvodni. Prometa je vse več, tudi v zraku ga bo vse več, zato potrebujemo ustrezno strategijo. In če ne bomo transportirali iz Evrope ali v Evropo, se čisto lahko zgodi, da ne bomo dovolj konkurenčni. To sem hotela povedati, sicer pa se mi zdi zelo zanimiva ideja avtocest neba. Mislim, da zdaj vidimo zelo zanimive ideje in enotno nebo postaja ideja, ki je nujna. Še ena stvar, dala bom še par pripomb. Zelo pomembno se mi zdi, da imamo poleg velikih letalskih prevoznikov tudi manjše letalske družbe in zasebnike. Tudi te moramo vključiti, kajti ne gre samo za hobi, pač pa zagotavlja to lahko tudi delovne mesta. Tudi sam sem se dal na seznam. Na področju prometa tržnega gospodarstva ni, pač pa vidimo, da imamo nepoštene okvirne pogoje. Tudi Gabriele Preuss je govorila o tem. Vidimo, da vsako leto eh, dobijo toliko in toliko denarja za stojn, ker se ne plačujejo davki. In zato vidimo, da je pravzaprav ta nelojalna konkurenca med zračnim prometom in ostalim prometom nepoštena. Seveda, so recimo otoki, ki jih lahko dosežemo samo z letali. To je treba spodbujati, to ne gre drugače. Zagotoviti moramo mobilnost. Ampak v manjših regijah, da bi pa tam uh, subvencionirali na nek način ta prevoz, to ne gre. Tudi v Nemči imamo 23 primankljaj na 17 letališčih. Bili smo v Kanadi in rekli so, v Kanadi so vsa letališča dobičkonosna zato, ker imajo tako visoke pristojbine, da nizkocenovni prevozniki nimajo možnosti. Kaj pravijo? Mm, potniki so tisti, ki morajo nositi stroške. V Nemčiji smo za 270 milijonov eh, zgradili novo letališče, pa vidimo, da z enim V eni uri s taksim lahko pridemo do mesta in vidimo, da imamo na tisoče poletov, čeprav vemo, da bi lahko prišli za železnico ravno tako hitro. V Romuniji smo bili v Klužu, videli smo pet letališč, 50 tisoč potnikov in tu bi bilo veliko bolje, da bi podpirali izgradnjo železnic povezave, to bi bilo v interesu okolja, to bi bilo v interesu potnikov in mobilnosti. In razmišljati moramo v tej smeri, ne samo rast za vsako ceno, pač pa ciljno usmerjeno, inteligentno in z manjšimi izdatki denarja. Ah, ja, ma vergessen, die dame Daniela. Pozabil sem na Danielo Ajuto, ki seveda ima besedo. Rapidis. Zelo hitra bom. Torej, najprej čestitke za poročilo, nedvomno, to je dobro izhodišče. 12. odstavek. In sicer državne pomoči. Veseli me, da je omenjeno to, da ne glede na financiranje, zlasti pri regionalnih letališčih, moramo imeti v mislih tudi evropske predpise in delovati znotraj njih. Namreč na regionalnih letališčih v nekaterih državah članicah se dogaja vse mogoče. In na nek način skušajo realne državne pomoči zamaskirati v financiranja, ki jih lokalni subjekti dajajo upravljavcem majhnih in zelo majhnih letališč. Ti seveda potrebujejo podporo, vendar ta podpora ne more biti na ramenih lokalnih eh, subjektov, ki na nek način vzdržujejo situacijo, ki ni vzdržna. Izkoristila bi rada tudi prisotnost predstavnikov komisije. Veselilo bi me, če bi bil parlament vključen pri iskanju strategij, da bi pomagali regionalnim letališčem, ki potrebujejo pomoč, kajti nekaterih območij ne moremo odrezati od letalskega prometa, vendar ne more vse skupaj biti na ramenih regije, ki pravzaprav zato, da vzdržujejo ta letališča, oduzamejo ta sredstva drugim, kot so recimo zdravstvo, kot so druge panoge, ki državljani potrebujejo. Še zadnja stvar, zelo nakratko, in sicer zniževanje izpustov. Sama bi rada v to razpravo vključila še tisto, če mor se reče dodatek, pribitek na gorivo. To omogoča podjetjem, da izkoristijo daljšo pot in se poslužujejo tistih, poti, kar je pravzaprav paradoks, kjer so davki nižji. Na ta način pravzaprav delajo v nasprotju s tem, kar bi jim sicer prinesla poraba goriva. Torej, izja, vaša izjema je veljala za to, da ste se lahko oglasili, ne pa za dolžino vašega prispevka. Zdaj pa še komisija. Hvala lepa. Veseli me, da sem ponovno v svetu letalstva. Veseli me, da vidim, koliko dela je bilo opravljenega v času moje odsotnosti in veseli me, da sem spet v tem odboru. Dobrodošli. Hvala lepa. Vesel sem tudi, da lahko začnem zelo pozitivno. Se zahvalim in čestitam gospodu Telički za izvrsten osnutek poročila. Na kratko, par pripomp. Prvič. Zelo se strinjam z gospodom Teličko glede povdarka, ki mu daje letalske aktivnosti. To je seveda pomembna prioriteta, to je pomembno za evropsko gospodarstvo in vsi vemo in mnogi govorci so dejali, da je povezljivost neenakomerno razporejena, kar pomeni tudi manjšo konkurenčnost slabše povezanih držav. Tu se strinjamo. Prav tako se strinjamo tudi glede pomena varnosti v letalstvu. Glede tretjega člena uh, uredbe 551 oziroma avtocest na nebu se tudi strinjamo in prosili smo za študijo izvedljivosti, da bi ugotovili, kako bi lahko razvili to idejo. Zato da bi tudi dosegli enotno evropsko nebo. Mislim, da na tem področju ni bil dosežen nikakršen napredek in moram reči, da je veliko razočaranje. Boren napredek, ki smo ga dosegli. Upamo, da bo študija izvedljivosti spremenila stvari na tem področju. Gospa Klun je omenila pomen sporozumu o letalstvu. Hvala vam za to. Mislim, da imate prav. Odločili smo se, da bomo ukrepali in da bomo ukrepali tudi zaradi naših lastnih delovnih mest. Omenili ste tudi indeks povezljivosti. To bi moral povedati že prej. Upamo, da se bo to izkazalo tudi na podlagi našega sodelovanja z Eurokontrolom. Pripravljeni smo si eh, pogledati že vse, kar trenutno obstaja in na ta način utemeljiti naše delo gospa Jala in gospa Preuss. Obe sta omenili pomen socialnega dialoga. Močno se strinjamo z vami, glede tega, kako pomembno je to izvajanje delovne zakonodaje, spremljanje pogojev dela, pa je pristojnost držav članic. Mi smo v naši strategiji za letalstvo predlagali podporo socialnemu dialogu, zlasti z eh, sektorskimi odbori za letalstvo in želimo tudi močnejšo analizo delovnih mest v letalstvu in tu smo zelo odprti za poglede zainteresiranih strank. Nekateri ste omenili pravice potnikov, strinjamo se, uredba je stara že več kot deset let in vidimo, da so sodišča včasih celo preveč intenzivno tolmačila pomen te uredbe. Mi smo objavili smernice, ki pa seveda bodo zastarale, ko dobimo revidirano uredbo. Osnovna ideja je, da bi dobili mm, besedilo, ki bi bilo ravnoteženo med pravicami potnikov in finančnim vidikom. Vrsta zelo zanimivih prispevkov se je nanašala predvsem na krč glede zmogljivosti letališč. To se pojavlja na mnogih letališčih in upamo, da nekatere stvari, ki so tudi blokirale enotno nebo 2, in tudi uredbo o tako imenovanih slotih, upamo, da nam bo to pomagalo doseči večji napredek. Delamo tudi v okviru observatorija za letališča, upamo na najboljše prakse, zato da bi dosegli boljše načrtovanje na letališčih. Zdaj pa nakratko, enotno evropsko nebo. Opravičujem se, ker eh, nekoliko zmedeno podajam svoje pripombe, se pa strinjam za gospo eh, Foster in se ji zahvaljujemo za njeno konsistentnost v vseh teh letih. Še ena pripomba glede socialne pleti. Opravičujem se, ker eh, nimam po vrsti svojih odgovorov. Za enkrat še nismo dobili nobenih dokazov, da novi poslovni modeli kakorkoli vplivajo na vprašanja varnosti. To je pomembno vprašanje, ki ga kaže sprožiti in zdi se, da nacionalni organi teže nadzorujejo eh, multinacionalne operaterje, zato skušamo eh, okrepiti eh, zmogljivost monitoringa, zlasti pri mednarodnih operaterjih, ki delujejo po celotni EU. Zato bi bilo tu morda potrebno združiti vire in sredstva, ki jih imamo na voljo. Gospod Van Hilderberg in gospa Monti sta omenila slona v sobi, lahko bi rekli tudi skala v sobi oziroma Gibraltar. Lahko rečem samo, da se strinjam. Več je dokumentov z področja letalstva, ki so na čakalnem seznamu. Videti moramo, kako rešiti to zagato. Obe stranki pozivamo naj bosta konstruktivni in poskusite poiskati pragmatično rešitev. Verjetno nisem prvi predstavnik komisije, ki je to rekel. Kar pa zadeva vprašanje regionalnih letališč, to je moja zadnja pripomba. Hvala, gospod predsednik, za potrpežljivost. Nove smernice letališčem in eh, letalskim operaterjem glede državnih pomoči letališčem so bile objavljene leta 2014 in upamo, da bo to vsem pomagalo eh, reševati izzive in priložnosti regionalnih letališč v evropskem kontekstu. Ogromno in izčrpno smo se posvetovali in mislim, da nam je uspelo upoštevati najpomembnejše spremembe na trgu, ki so se zgodile v zadnjem desetletju po objavi državnih pomoči. Upam, da so moji odgovori v pomoč. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste mi dali besedo in še enkrat lepo je biti spet tu. Hvala lepa. Ja, to je bilo ponovno prvič, gotovo pa ne zadnjič in na koncu besedo ponovno dobi Pavel Telička. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegi. Mnogo vas je pripravilo več poročil kot jaz, ki sem le kratek čas v parlamentu, zato boste vedeli, kako omejeni smo pri pisanju poročil, zato ni čudno, da včasih tudi uh, obrazložitveni del vsebuje stvari, ki jih ni v samem poročilu. Tudi sam bom predložil predloge sprememb, torej ni na ključje, da lahko nekatere točke najdete v obrazložitvi, kajti nekatere stvari bi šele rad vključil v svoj dokument. Tu so tudi sporazumi z področja letalstva, eh, kar ste mnogi omenili. Zdaj pa še nekaj pripomp. Prvič, v poročilu boste našli poziv komisiji, naj obravnava nekatera vprašanja, o katerih ste nekateri že govorili. Ne bi ponavljal tega v podrobnosti. Gotovo je to vprašanje kontrolorjev v zračnem prometu, slotov, vsekakor pa imamo težavo z implementacijo. Torej, že tisto zakonodajo, ki jo imamo in tiste politike, ki jih že imamo, jih ne izvajamo. Skratka, ne da se spuščamo v podrobnosti, veliko je stvari, kjer morajo države doseči deblokado, parlament pa mora jasno pokazati, kaj pričakujemo, da se bo zgodilo. Nekateri ste sprožili vprašanje regionalnih letališč z različnih vidikov, bi dejal, ampak dovolite mi samo kratek komentar. Cilj je ta, da mora biti to gospodarsko izvedljivo in da ne smemo denarja eh, metati v jamo brez dna. Prav tako naj povdarim, integrirani načini prometa Če imamo v nekem radiju 300-400 km pet letališč, razumem skrb lokalnih organov. Vsekakor pa je treba upoštevati, kaj je tisto, kar vas bo najhitreje nekam pripeljalo. Na to je treba pogledati sistemskega vidika. Potem, govorili ste tudi o politiki konkurenčnosti. Povedati moram, da ne gre za enostavno vprašanje. Bi pa rad povdaril, da če obstaja povpraševanje na strani potnikov, potem je nekaj, kar Evropa lahko ponudi za svojimi letalskimi prevozniki. Glede na to, da delež izgubljamo, si moramo pogledati, kateri so razlogi. Ali zato, ker nekdo deluje nekonkurenčno, mi imamo zakonodajo in imamo komisijo, ki zadeve lahko pogleda. In pogledal sem, koliko uh, prevoznikov se je pritožilo in doživel sem veliko presenečenje. Zakaj se torej ne pritožujejo? Ali gre resnično za protekcionizem na Bližnjem vzhodu? Je to samo to? Pogledati moramo tudi modele, ki smo jih prepoznali. Vse to so stvari, o katerih sem pripravljen še razmisliti, se pa bojim, da ne bom mogel zadovoljiti vseh, kajti Smer, po kateri bom šel, ne bo protekcionizem na škodo evropskih potrošnikov in podjetij. Še zadnja pripomba ali dve, kajti mislim, da v tem trenutku moja vloga ni, da odgovorim na vse pripombe, sem si pa vse zapisal. Vsekakor je okolje nekaj, o čemer bom še precej razmislil, morda na hitro grem skozi pripombe. Ja, vem, da je predvsem ena pripomba zelo vsebinska, gospod Škrlec je omenil vprašanje krožnega gospodarstva. Zelo me veseli, da ste to omenili, kajti resnično sem prepričan, da je v njem velik potencial. To je nova industrijska panoga za prihodnost in nedvomno vidim, da lahko veliko stvari naredimo v smislu, kaj gre na letališče. Tukaj je ogromen potencial. Pripričan sem tudi, da boste nekatere ideje videli še tudi kasneje. Mislim, da smo zdaj pod časovnim pritiskom in bi se tu ustavil mislim, da sem odgovoril vsem, sam sem okrepil to svojo linijo, zahvaljujem se poročevalcem v senci za interakcijo do zdaj, zahvaljujem se tudi predstavnikom komisije. In še zadnja pripomba. Deležniki, ne glede na to, iz katerega dela družbe, vidijo vprašanja zelo drugače kot nekateri poslanci, uspeh ali neuspeh, um, konkurenčna slabost ali ne. Socialni status, mislim, da je to odraženo in zdaj res zadnja pripomba. Mi smo odbor Tran Zato moramo gledati na strategijo letalstva z vidika transporta in odbora za transport. Veliko stvari je bilo vključenih, mislim pa, da ne smemo poskušati nadomeščati ostalih odborov. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena. Rok za vložitev predlogov sprememb je 5. oktober do 12. Zdaj pa nekoliko zaostajamo. In prehajamo na naslednje poročilo priznavanja poklicnih kvalifikacij na področju plove po celinskih plovnih poteh, poročevalka je Gesine Meissner, ki dobi besedo. Hvala lepa, morda lahko pridobimo nekoliko na času. Kot smo že pri letalstvu dejali, prometa bo vse več. S tem tudi računamo. Računamo, da bo tudi na celinskih plovnih poteh več prometa, zato moramo ta promet še dodatno zgraditi. Samo trenutek, prosim. Lepo prosim za tišino in tisti, ki zapuščate dvorano, storite to prosim tiho, ker zdaj nadaljujemo. In eh, nemogoče je, da bi kdorkoli s hrupom motil gizine. Zdaj pa je tišina, izvoli. Ja, hvala lepa. Torej, celinske plone pot, ti moramo še dodatno zgraditi, da bodo te lahko sprejele še več prometa, da bomo razbremenili ceste. To pa seveda pomeni, da potrebujemo dobro izobražene kadre. Že zdaj imamo težave s tem, da imamo malo podmladka in prestare kadre v posadkah na notranjih plovnih poteh in zato potrebujemo ne enoten, ampak harmoniziran predlog in to je komisija naredila. Moram reči, da sem se veliko naučila, zdaj vem, da na finskem imajo tudi plavajoče savne, tega sploh nisem vedela. To sicer ni mm, ladja, ki potuje po celinskih plovnih poteh, ampak je pa to nekaj tudi relevantnega za celinski promet. Moram reči, da je včasih zelo težko pripraviti poročilo za parlament, če je svet svoje stališče oziroma svoje poročilo že zaključil, vendar sem poskusila biti čim bolj eh, samostojna. Zdaj pa naj omenim tista področja, kjer sem karkoli spremenila. Nasplošno je dobro, da smo dobili predlog o harmonizaciji v interesu mobilnosti je tudi to, kar zadeva področje uporabe. Sem vedno zelo občutljiva, ker prihajam iz Nemčije na severovzhodu. So morali mm, tudi, ko gre za žičnice, vključiti to v zakonodajo, čeprav tega nimajo. Zato se sprašujem, ali je to treba mm, vključiti za vse države članice. Torej, mislim, da bi morale da bi morala ta zakonodaja veljati samo za tiste države, ki imajo celinske plovne poti. Ali pa uh, bi morali vključiti tiste države, kjer imajo izobraževanje za mm, kadre, ki so v posadkah, ki plujejo po celinskih plovnih poteh. Primer je Malta, kjer sicer nimajo notranjih plovnih poti, izobražujejo pa v ta namen. Potem Eh, poznam iz Nemčije tudi primir uh, eh, plovil, ki plujejo le v zelo majhnem radiusu ali bi morda teh ne izključili, to bi, o tem bi kazalo um, temeljito razmeriti. Potem poznavanje. Poznavanje plovnih poti, kje so kakršnekoli pasti na teh plovnih poteh. Sama bi vključila tudi pogostost nesreč na določenem odseku. Država članica sama bi lahko rekla, ali je neka posadka pripravljena za plovbo na nekem odseku, ki je poln kakih pasti. Tudi glede tokov je to zelo pomembno. Potem, priznavanje tretjih držav. Tu se zelo zauzemam za to, da se vključi le tiste države, ki imajo in ki so s celinskimi plovnimi potmi povezane z nami. Ne moremo vključevati tretjih držav od kjerkoli na svetu, pač pa moramo najprej preveriti, ali te države, ki so za nas relevantne, spoštujejo naša pravila. Potem uporaba simulatorjev, Eh, simulatori so zelo učinkoviti in lahko prikazujejo tudi zelo zahtevne situacije, eh, ki bi jih sicer ne mogli obravnavati. Seveda simulatori ne morejo nadomestiti praktičnih izkušenj, se pa lahko uporabljajo pri preizkušanju znanj. Še tri točke. Imamo že standarde, te standarde je treba upoštevati tudi pri pripravi delegiranih uh, aktov. Potem zdi se mi pomembno, da povemo tudi, da če imamo premalo podmladka, mora biti možno, da črpamo kadre tudi iz povezanih področji, recimo m, mm, izobraženi pomorščaki ali iz kakih drugih področji. To se mi zdi, da je zelo dobro in smiselno. Sicer pa seveda sama sem dodala tudi to, zdi se mi, da mora mm, voditelj čovna vedeti oziroma poznati dejavnosti na plovilu. Um, nekdo, ki upravlja z celinskim plovilom, mora poznati vse aktivnosti za to, da lahko v primeru nuje tudi uskoči. Mislim, da bi tudi morali imeti skupen jezik, morda bi to bila angliščina, da se bomo v primeru krize lahko bolje sporazumeli. Zdaj pa poročevalci v senci, eh, omiti vas moram na dve minuti, žal mi je. Gospod Muzelje. Euh, ja, hvala lepa. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalki za izredno kakovostno opravljeno delo in eh, v katerem je vključila praktično vse točke, Eh, o katerih smo se pogovarjali. Kar zadeva LS, eh, pozdravljamo pristop Evropske komisije, ki želi na tem področju bolj profesionalen pristop. Zato je pomembno, da Evropska komisija izdela standarde za plovbo po celinskih plovnih poteh ter pravila za dostop do tega poklica. Drugič, zelo pomembno je ohraniti tudi izjeme za eh, tiste države, ki niso povezane z evropskimi omrežji. Tudi to je vključeno v besedilo in sicer še zlasti v uvodni izjavi 3, ki zadeva um, pristanek eh, zadevne države članice na to. Na to ovire za določene eh, poklice, ki jih je treba umakniti, ampak glede na zahteve po eh, kvalifikaciji, moramo paziti, da te zahteve ne bodo takšne, da bodo onemogočile dostop do teh poklicev. No, pripričan sem, da, bomo, eh, da se bomo lahko sporazumeli o tem besedilu, če eh, bomo našli primeren dogovor tudi o teh treh izpostavljenih točkah. Klaudija Tapadel. Mulțumesc. Mikrofon, prosim. Deutschland immer in der Kürze liegt die Würze. Das hat geklappt. Jetzt ist Claudia Tapadell dran. Dragi colegi, dragă Ghesine, în primul rând aș vrea să-ți mulțumesc pentru... Drage kolegice, dragi kolegi in draga poročevalka, najprej hvala lepa za to poročilo. Vsekakor želimo spodbujati najprej mobilnost kadrov. Besedilo se mi zdi, da je zelo uravnoteženo in odgovarja na mnoga naša vprašanja. In sicer govori tudi o tem, kako lahko rešimo vprašanje kompetenc. Par pripomp v zvezi s tem, kar je povedala Gezine najprej kar zadeva digitalizacijo. Seveda tehnologija nam lahko pomaga z mnogih vidikov, lahko se recimo podatke hitreje preveri, prav tako lahko to pomaga oblikovati podatkovno zbirko. Prav tako pa lahko zmanjšamo tudi upravno breme in čakalno dobo. Potem simulatori, podpiramo idejo o, simu, o simulatorjih. Imam pa pridržek. Ne vem, ali lahko simulatorji nadomestijo neposredne izkušnje. Simulator ni socialna interakcija, ne upošteva recimo stresne situacije. Zato vprašanje, kako lahko šole v državah članicah uporabijo um, prostor in čas, ki je namenjen izobraževanju. Simulatorji da, ne želimo pa, da bi to bila ovira za nekatere države članice. Uh, In sedaj, ko razmišljam o številu dni za pridobitev spričeval, vidim, da je to število dni zdaj večje. Zdi se, da gremo proti sistemu kompetenc, zato se mi zdi, da ni nujno podaljševati števila dni. Seveda, pripravljena sem na dialog, zato da razjasnimo še te podrobnosti predlog komisije se mi zdi, da je zelo pomemben, govori o območjih specifičnem tveganjem. Potrebujemo seveda merila, ki bodo opredelila taka območja, da bi odpravili tveganje. Zdi se mi, da bi lahko to bila ovira tudi za plovila, ki prihajajo iz drugih regij. Poročilo govori o tem, da države članice lahko opredelijo taka območja, vendar pa ne pozabimo, da bi to lahko predstavljalo tudi oviro, zato potrebujemo tu boljšo koordinacijo. Seveda želim spoštovati čas za govor, vendar je to poročilo zelo pomembno, tako da moramo poročevalci v senci imeti možnost, da ustrezno izrazimo svoje mnenje.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 potrdilo o pridobljenih kompetencah. To se mi zdi, da je zelo dobro. Prav tako je bilo govora o več izobraževanja v angliškem jeziku. Naletel sem na izraz C-speak, se pravi jezik, ki se uporablja v praksi, jezik, ki se uporablja na krovu. To bi vsekakor bilo zelo korisno, predvsem z vidika eh, pomorščakov in z vidika varnosti. Včasih se a, eh, uporablja angleščina, ki pa je pri mnogih pomorščakih oziroma pri mm, mornarjih zelo omejena. To bi morali bolj proučiti. Pogledati bi si morali tudi definicije in zagotoviti, da bomo zelo previdno proučili, kje lahko dosežemo napredek. Hvala, Maja Kilonen. Ja Hvala. Najprej bi se zahvalila Gesine Meissner za to zelo strokovno poročilo. Zahvaljujem pa se tudi komisiji. Predlagali bomo nekaj predlogov sprememb. No, eh, ob tem trenutku pa lahko rečem, da kot prijateljica celinskih plovnih poti želim, da bi zagotovili predvsem kontinuiteto teh poti v Evropi. Sploh glede na to, da tukaj ne delujemo povsem homogeno. Od države do države se razlikujejo pogoji, različni deležniki so vključeni v ta sektor, gre za manjša podjetja, pa za velika mednarodna podjetja. Ob vsem skupaj je pa seveda eno izmed najpomembnejših vprašanj vprašanje varnosti. No, vendar pa ob tem ne smemo ustvarjati prekomernega administrativnega bremena za majhne in srednje velika podjetja, ki mora še naprej imeti možnost delovati na tem področju. Celinske plovne poti bodo pomembne za prihodnost prometa v Evropski uniji, tako za tovor, kakor tudi za potniški promet. In to je tudi pomembno orodje za doseganje znižanja emisij CO2. Kristina Notu. Hvala lepa. Kratko vprašanje, ki je bolj namenjeno Evropski komisiji in zato se želim zahvaliti tudi gospodu in ekipi, ki so prišli sem in nam predstavili predlog direktive. Vsekako se mi zdi zelo zanimiv ta predlog. Uh, profesionalizacija v redu, spodbujanje plovbe po celinskih plovbnih poteh tudi eh, z številnih vidikov, vendar pa eh, moram povedati, da francoska flota trpi zelo hude težave in eh, ima velike izgube, tudi njeno število se zmanjšuje. Danes imamo kvečemo še kakšnih 500 ladi. In zato moje vprašanje, kako nameravate zagotoviti zaščito francoskih voditeljev čovnov, se to evropsko zakonodajo, saj vemo, da imamo nelojalno konkurenco včasih tudi znotraj Evropske unije, še zlasti, kar zadeva direktivo o napotenih delavcih, to velja. Torej, kako nameravate zagotoviti to, da bodo francoski voditelji čov, eh, čovnov ohranili svoj status, če bodo šli naprimer plut po Donavi in eh, kakšen bo status pa voditeljev čovnov iz druge držav, ki bodo prišli plut po francoskih plovnih poteh. Mislim, da eh, je to vprašanje zelo pomembno in, to ne, in da je to treba zelo razčistiti, ne glede na vse določbe v zvezi s konkurenčnostjo, kjer je gotovo ta predlog eh, dobrodošel. Eh, Strinjam se z predhodnimi govorniki, zlasti z tistimi, ki so čestitali Kesine Meissner za odlično delo. Uh, Eh, dve vprašanji bi želel tukaj izpostaviti. Torej, če želimo evropski sistem kvalifikacije na področju celinskih plovnih poti, moramo vedeti, kaj tukaj želimo. Želimo uskladiti nacionalne sisteme oziroma ali želimo tukaj nek evropski sistem. To nam mora najprej biti jasno, kaj hočemo. In pa drugo vprašanje. Vpraša, eh, še drugo vprašanje, eh, ure prakse, ki so potrebne za pridobitev določene kvalifikacije. To je težko izračunati. Morda bi bilo bolje, če bi imeli določena preverjanja izpita, s katerim bi, bi lahko zagotovili, da ima oseba ustrezne kvalifikacije. Hvala lepa. Ja, jaz eh, vem, da gre tukaj pogosto za ljudi, ki mogoče nimajo ustrezne diplome, ampak so zelo kvalificirani. No, eh, še predstavnik komisije iz generalnega direktorata MUF, eh, gospod Dimikakis. I would also like to compliment our rapporteur, Mrs. Meissner, for the excellent report that she has done. We are very pleased to see that not only. Zahvaljujem se Gazine Meissner za odlično poročilo. Vesel sem, da so se kolegi v glavnem pozitivno odzvali na poročilo. Vidijo, da ima dodano vrednost, ko gre za mobilnost delovne sile in za zagotavljanje preživetja tega sektorja. Bi pa vseeno imel nekaj pripomb. Najprej, to so omenili tudi nekateri izmed govornikov. Vprašanje ocene kvalifikacije torej eh, vprašanje potrebe po certifikatu. No, potem področje uporabe. Če si želimo zagotoviti notranji trg za mm, delovno silo, potem ne smemo predvidevati vseh teh izjem, ki bi lahko ustvarile mozaik nacionalnih trgov. Želimo res, resničen enotni trg. In pa ne nazadnje, moramo zagotoviti, da pri naših težnjah po večji varnosti ne bomo uh, ustvarili dodatnih administrativnih bremen in pa drugih ovir za vstop na ta trg dela. In pa vprašanje odsekov za posebnimi tveganji. Ja, seveda obstajajo reke, ki imajo odseke za posebnimi tveganji, ampak ni treba, da pod tem izgovorom umetno omejujemo mobilnost delavcev. In pa še zadnja točka, socialni vidiki tega predloga, torej ali bi predlog lahko na kakršenkoli način omogočil vstop na trg dela tistim delavcem, ki bi bili pripravljeni delati pod nižjim, pod slabšimi pogoji. No, tukaj smo želeli zagotoviti, da ne bomo omogočili dostop na ta trg dela osebam, ki nimajo ustreznih kvalifikacij. Že to bo dvignilo sam standard tega poklica, kajti ne govorimo samo o voditeljih čovnov, govorimo tudi o splošni ravni usposobljenosti. E, skratka, konstruktivno bomo sodelovali z vami, zato da bomo dobili kar najboljšo ravnovesje med omogočanjem celinskih plovnih poti, zmanjšanjem administrativnih bremen in pa zagotavljanjem uh, ustrezne stopnje varnosti. No, če smem še nekoliko zlorabiti vaš čas, gospod predsedujoči, samo eno minuto osebno pripombo bi želel podati. To je moj zadnji nastop v tem odličnem odboru. Spremljal sem vas zadnjih 16 let od leta 2000. Nekateri kolegi eh, so tudi v sta čas v parlamentu in to me spominja na dobro sodelovanje z vami, ne glede na to, ali je šlo za eh, cestni promet, za zagotavljanje cestne varnosti, za notranje plovne poti, za pomorske plovne poti in tako naprej. Eh, veliko smo dosegli skupaj, zahvaljujem se vam za dobro sodelovanje in za vaš konstruktivno konstruktivni prispevek k predlogom komisije. Od srede oktobra bo eh, obiskovala moja kolegica Daniela Roska, ki bo, ki bo prevzela moj dosje. Sam sem namreč upokojil, tako da še enkrat vam želim eh, dobro nadaljevanje dela, veliko uspeha in komisija si želi, da bi eh, tudi za mojo naslednico nadaljevali s tem odličnim delom. Vielen Dank. Die Minute habe ich Ihnen gerne gegönnt. Hvala, z veseljem sem vam dal na razpolago to minuto. In, uh, torej, slišali ste aplauz, pa še enkrat bi se vam izredno želel zahvaliti za dobro sodelovanje, ki smo ga imeli z vami. Seveda s komisijo na splošno, ampak tudi z vami kot posameznikom. Uh, ne gre samo za institucije same. Uh, institucije same ne pomenijo ničesar, če ne bi bilo tam posameznikov, ki opravljajo dobro delo. E, se pravi, želim vam veliko uspeha tudi za uh, e, vaše upokojitev, za zasebno življenje, prav gotovo vam bo ta počitek do, prišel prav. Und jetzt hat Gesine Meissner das Schlusswort. Gesine Meissner, das ist eine Klüschner-Pripompe. Also, wenn es jetzt wirklich die letzte Ausschusssitzung ist. Gospod Teologitis, tudi jaz se vam eh, prisrčno zahvaljujem. Mislila, mislila sem, da boste še v oktobru tukaj, ampak eh, če ste tukaj zadnjič, pa moram povedati, da sem vas vedno zelo cenila. Vi ste predstavnik komisije, ki dobro ve, o čem govori. No, ne, da drugi ne vedo, o čem govorijo, ampak ja, tako se je slišalo, kot da si želela to povedati, pravi predsedujoči. Eh, ne, ne, želim samo povedati, da imam veliko pravka za pristanišče, vedno ko sem bila v. Hamburgu, v pristanišču, so rekli, gospod teologitis je bil tukaj ali pa pride naslednji teden. In, no, to je pomembno, da ne gre za to, da uh, zaposleni v komisiji samo sedijo za pisarniško mizo, ampak da tudi uh, potujejo po, tu, po terenu. Torej, Jaz sem imela občutek, da ste bili vedno na poti, da ste prisluhnili ljudem in to je dobro. Uh, kakšne osebe potrebujemo, zato sem vedno za veseljem sodelovala z vami. Čeprav se nismo vedno strinjali, ampak dobro, to pač spada v demokracijo. Kakorkoli. Eh, no, eh, dejansko so kolegi izpostavili tiste točke, ki sem jih izpostavila tudi sama. Cestni mora igrati tukaj pomembno vlogo, bolj kot je to predvidel predlog komisije. Uh, Ehm, digitalizacija, ja, jaz bi si želela to čim prej, ampak komisija pravi, da bo to pripravila v naslednjem koraku, simulatorji ne smijo nam domeščati prakse, to je jasno. Um, eh, Jaz sem v poročilu predlagala upoštevanje predvsem prakse, tukaj sem naletela na nekaj nasprotovanja, ampak dobro, vidimo, če se bomo odgovorili. Potem še me je reka, da na področju celinskih plovnih poti nimamo homogene skupine. Zato sem želela upoštevati vse vidike, kajti ravno zato, ker so to različno velike posadke, ker so pogoji za celinske plovne poti na različnih območjih pač drugačni, je jasno, da ne moremo vsega metati v isti koš. Seveda treba poskrbeti za harmonizacijo, treba je nekako um, pa upoštevati tudi specifičnosti posameznih poklicnih skupin. No in ne na zadnje, predlagali ste, da bi imeli um, vsi, um, torej da bi morali vsi prestati določen izpit. Tukaj se strinjam, imamo ljudi, ki opravijo izpite, pa nimajo potrebnega znanja in obratno. Tako da tukaj bomo morali še ustrezno urediti to področje. In pa ne na zadnje, Klaudija ima prav. Um, celinske plovne poti so pomembne in še pomembnejše bodo postale v prihodnosti. Hvala, no, e, ta kratka razprava nima nič opraviti za samo pomembnost celinskih poti in vemo, da si ti zelo. Um, usposobljena za to področje. 11. oktober ob 12. uri je rok za vložitev predlogov sprememb. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Civilno urejanje na področju robotike. Gospa Arna tu bo predstavila to poročilo. Hvala lepa. Zdaj tukaj um, nadomeščam kolega, ki ne more biti prisoten in sicer, da predstavim eh, predpise na področju robotike, tema, za katero je kolega pročevalec. Torej, prvič v zgodovini človeštva smo v stanju pripraviti inteligentne in uh, učinkovite robote, ki lahko sodelujo s svojim okoljem in ki lahko tudi sami sprejemajo odločitve v situaciji, v kateri se znajdejo. Vendar pa ta revolucija, ki je resnična, ki ni več le mm, del znanstvene fantastike, sproža številne etične, socialne in pravne probleme. Kar zadeva promet, se pojavlja vprašanje porazdelitve dodane vrednosti, ki jo ustvarja robotizacija. Lastniki robotiziranih vozil, ki nimajo več eh, bremena plač, eh, torej piloti, eh, voditelji čovnov, šoferji, taksisti in tako naprej bodo lahko le še povečevali svoje dobičke. V Evropi pa eh, se postavlja vprašanje porazdelitve te dodane vrednosti. Namreč lastnik, ki je lastnik eh, delovnega urodja in potrošnik, bosta imela od tega neko korist. Pa to, ne velja pa to tudi za brezposlne ki bodo to postali zaradi eh, na drugi strani zelo dobičkonosne dejavnosti. Torej, problematika eh, je po eni strani vezana na to vprašanje, po drugi strani pa je problematika vezana tudi na vprašanje varnosti, ko so vozila v eh, stanju eh, avtomatične vožnje, ko imajo vklopljenega avtomatskega robota, eh, že nekaj let eh, se ta um, pojav ugotavlja tudi na cestah, pa čeprav bi se moralo število nesreč zmanjšati, glede na to, da naj bi bilo avtomatsko vodeno vozilo bolj varno od tistega, ki ga vodi človek. Uh, Eh, v Pittsburghu v Združenih državah so že preizkusili vozila brez eh, šoferja. Google eh, tudi pripravlja resen program za to in tudi nekateri drugi ponudniki. Torej ne gre zgolj za hipoteze. Vendar pa problemi, ki jih to zdaj že predstavlja, postavljajo številno vprašanje za v prihodnje. Nesreče so se že zgodile, tudi s takimi vozili. In tukaj se pojavi vprašanje, kdo je v tem primeru odgovoren. Lastnik vozila, njegov proizvajalec ali samo inteligentno vozilo, proti kateremu seveda ne moremo sprožiti kazenskega postopka, eh, ampak ki naj bi imelo neke vrste elektronsko osebnost. Če poudarimo ta tveganja, eh, ki se lahko pojavljajo tudi na pravnem področju znotraj Evropske unije, glede na to, da je trg tako zelo razdrobljen, mislim, da bi si morala Evropska komisija prizadevati za pravno stabilnost, In eh, tudi zato, da evropski proizvajalci robotov ne bodo ostali v ozadju in eh, da jih ta napredek tehnologije ne bo eh, uničil. Vse prepogosto imajo namreč tukaj prednost ameriški proizvajalci. Poglejte le, kakšen je bil neuspeh Galileja zaradi GPS-a. No, gospod Majer v svojem predlogu mnenja predlagam, da se poudari morebitno povečanje nesreč na cestah zaradi umetno inteligentnih vozil in pri tem si je treba jasno zastaviti vprašanje, če ga bo v tem primeru odgovornost. Ravno tako sprašuje komisijo oziroma poziva komisijo naj pobliže spremlja tehnološki razvoj, ki spremlja pojav teh avtomobilov in to v povezavi z njihovim onesnaževanjem. Hkrati pa je to lahko velik izziv za našo industrijo v proizvodnje, predvsem, če bo v pripravo teh programov možno vključiti tudi vse druge deležnike. Poleg tega je treba zagotoviti primeren prenos podatkov od pač, v ta vozila in iz teh vozil, zato da se zagotovi čim večjo varnost. Predvsem pa je treba zagotoviti tudi to, da se um, bo ta, tem vozilom lahko sledilo in da hkrati ne bodo predmet eh, piratskega delovanja. Hvala. Hvala, Luis Tegnadeš Pascual. Muchas gracias. Hvala lepa, predsednik. Najlepša hvala tudi gospe um, poslanki, ki tukaj nadomešča gospoda Majerja. Res je, da živimo v času velikih tehnoloških uh, sprememb. In tega ne moramo zaustaviti. In zato moramo sprejeti dejstvo, da se človeka nadomešča na številnih področjih. Vendar pa moramo biti previdni. Uh, pravno vprašanje je tukaj zelo pomembno in ne sme postati postransko. Predsednik Juncker je povedal, da imena povezana s tem napredkom ne bodo šla v zgodovino, če bomo tukaj eh, naredili vel, kakšne napake. Predvsem pa je tukaj nevarno, da lahko naredimo nepopravljive napake oziroma napake, ki jih bo zelo težko popraviti. In zato so potrebna določena jamstva. Eh, v imenu gospoda Majerja je bilo že povedano, kako se eh, sredstva, ki nam jih daje na voljo robotika in eh, avtomatizacija uporabljajo. In mislim, da so vprašanja, ki se jih v zvezi s tem zastavlja gospod Majer, smiselna. Zato se moramo navezati na nje. Ampak tukaj gre tu še za druga vprašanja. Še za vprašanje varovanja podatkov. To je ter vprašanje zavarovanja. Nujno je zagotoviti obvezno zavarovanje za takšna vozila in tudi določiti, čigava bo odgovornost v primeru, če se s temi vozili oziroma tem vozilom kaj zgodi. V primeru nesreč moramo vedeti, kdo bo odgovoren za nje in eh, na kakšen način bodo ta vozila zavarovana. Poglejte naprimer tudi Uber in primer ko se Uber izogiba odgovornosti tudi v sodnih primerjih pred sodiščem, zato ker um, izvaja promet na takšen, prevoze na takšen način, na kakršnega pač jih. Torej, v primeru, na podlagi načela subsidijarnosti, ne moremo za, dopustiti tega, da bodo lahko norci povzročali prometne nesreče in da zato ne bodo odgovorni, zato ker se ne bo vedelo, kdo je v bistvu lastnik avtomobila. Uh, In uh, v zvezi s takimi, s, s, s takimi primiri se moramo nedvomno ukvarjati. Gospod Majer je že podal nekaj predlogov in uh, v naši skupini bomo pripravili še predloge sprememb, zato da bomo k predlogu mnenja dodali še nekaj eh, vprašanj, ki nas skrbijo. Še en problem, ki sem ga že izpostavil, je subsidijarnost. Tukaj govorimo o pravni podlagi za subsidijarnost in zato ne smemo pozabiti, da vsako vozilo, ko se pojavi na cesti, postane eh, del čezmejnega delovanja in zato potrebujemo evropsko zakonodajo tudi za področje zavarovanj, ki bo dopolnjevala nacionalno zakonodajo ki jo že imajo oziroma jo bodo vzpostavili države članice. Toliko za enkrat. Najlepša hvala za to poročilo, ki se mi zdi izredno pozitivno naravnano in k kateremu bomo prispevali še naše predloge sprememb eh, za to, da bi ga še dodatno izboljšali in predvideli ukrepe, ki se nam zdijo neizogibno potrebni. Hvala. Hvala, Peter van Dalen. Well, sorry, Mr. Chairman, to address the speech in the English language, but Mr. Tozanos. Ja, žal mi je, da moram govoriti angliško, ampak govorim v imenu gospoda Tušenovskega, ki mi je poslal eh, svoje komentarje v angliščini. Gospod Tušenovski se zahvaljuje poročevalcu za osnutek mnenja, misli, da je mnenje dobro osnove za nadaljne delo. Prepričan je, da je tehnološki napredek, ki je bil dosežen, se lahko soočil z glavnimi tehničnimi izzivi. Bo pa težje urediti pravne vidike. Kolega Tošenovski bi želel k mnenju dodati naslednje pripombe. Torej gre za dve točki. Prvič, želi spostaviti pomen evropskih sistemov GNSS in sistema Galileja. V prometnem V cestnem prometu smo že opravili delni prehod na inteligentne transportne sisteme, ampak eh, obstajajo pa tukaj tudi izzivi, ko gre za prevzem odgovornosti za upravljanje navigacijskih satelitskih sistemov. Drugič, pravilno je, da se poročevalce osredotoča na avtomatična vozila. Ampak, tešanov, eh, gospod Tešanovski spominja tudi na druge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 da imamo tu določene omejitve, ki so na mestu. E, Vandalen je omenil že drone, vendar ne gre samo za nje, gre tudi za vozila druge vrste, tudi za ladje, ki se jih avtomatsko usmerja, pa tudi za druga avtomatsko vozdena vozila, kot so podzemne železnice, vlaki in tako naprej. Torej, robotika in njena uporaba na področju prometne logistike je zelo velika in zato je tukaj potrebno predvideti primerno evropsko zakonodajo, ter hkrati spodbujati uporabo robotike. Mislim, da je zelo dobro, da se vzpostavi nek koordiniran pristop k uporabi robotike. Imeti moramo na eni strani predpise za zagotavljanje varnosti, po drugi strani pa tudi določeno prožnost, zato da ne bomo zavirali tehnološkega razvoja. Trenutno se pripravlja zakonodaja v zvezi z droni in prve pobude imamo tudi že na področju uporabe avtomatsko vodenih vozil. V času nizozemskega predsedstva je bila sprijeta Amsterdamska deklaracija, ki, eh, v kateri so izpostavljena nekatera bistvena vprašanja, s katerimi se bomo soočali v prihodnjih letih, zato da bomo zagotovili evropski program na tem področju. Eh, tukaj se govori tudi o predpisih za zagotavljanje zasebnosti podatkov. Eh, Pri tem se sprašujemo, kako se bodo podatki uporabljali, kdo bo imel nad njimi lastniško pravico in to velja za področje varnost, varnih storitev, pa tudi za škodno odgovornost v primeru nesreč. Pravni status je seveda tudi zelo pomemben. Zato je zagotavljanje primerne rabe avtomatsko vodenih vozil, pa naj so to droni ali kateri drugi, nekaj, eh, kar lahko prinese veliko koristi Evropi, seveda, če bomo imeli za to primerno zakonodajo. Naj ponovim, eh, če želimo, da Evropa postane vodilna na svetovnem področju, na svetovni ravni na tem področju, bomo morali pripraviti eh, primerno zakonodajo in spodbuditi komisijo in svet, da se hitreje premaknete naprej. Hvala, Dieter Lebrich-Koch. Ja, mein Dank gilt auch dem Berichterstatter Mayer. Zahvaljujem se poročevalcu Majerju, tudi če ga danes ni tukaj. Sodišče mm, je dobro, ampak eh, mislim, da poročilo ne gre dovolj ni dovolj ambiciozno. Ne gre samo za avtomatizirana vozila, ampak gre tudi za brezpilotna letala in pa za druge. Za druga vozila, ki jih poročevalec ne omenja. Prav gotovo bodo avtomatizirana vozila revolucionirala promet, zato je prav, da se posvetimo tem področju, ne smemo zaspati, treba je poskrbeti za ustrezen pravni okvir in omogočiti raziskave, razvoj in izgradnja avtomatiziranih vozil, Eh, treba je tudi razčistiti vsa vprašanja na področju varnosti podatkov, etnična vprašanja, vprašanja odgovornosti ali ve, torej treba je prilagoditi eh, obstoječo zakonodajo tudi vozilom brez eh, voznikov. Veliko dela nas torej še čaka. Republik in haben da avtomatizirate sfaren auch auf der Schiene erlebt. Ja, ravno smo obiskali Češko, tam smo doživeli avtomatizirane vlake, torej ne gre samo za cesto, V Berlinu smo imeli že pred desetimi leti avtomatizirano podzemno železnico, ampak vseeno je moral nekdo e, prijedaj sedeti, zato da so potniki imeli občutek, da nekdo dejansko vozi, čeprav vse je bilo avtomatizirano. Skratka, to že obstaja, no seveda so pri vsem skupaj pomembni tudi socialni pogoji, te je treba upoštevati. Vse skupaj je treba, na vse skupaj je treba gledati širše. Ne gre samo za cesto. Tudi torej, če bi vsi avtomobili bili avtomatizirani, no tu, la, tu z veseljem uh, lahko citiram župana Berlina, ki je v 70-ih letih je rekel, uh, Eh, da avto mori naša mesta in tudi cestni promet. Če bi sedaj bili vsi avtomobili avtomatizirani in tudi če bi vsi delovali na energijo, na elektriko, na obljubljive energije, bi še vedno bilo v mestih preveč prometa, zato moramo tudi avtomatizirane avtomobile uporabljati ustrezno, zato bomo zaščitili naše okolje in seveda tudi zdravje naših ljudi. Hvala lepa. Sedaj je predstavnik komisije vzhod van Gevert. Uh, Hvala. No, sam sem prvič v odboru Tran, veliko čas mi je, pozdravljeni pravi predsedujoči. Kaj se tiče osnutka mnenja, ki ga pripravi gospod Majer, bi želel eh, vse skupaj dopolniti z mojimi pripombami. Najprej, cestna varnost. Zadnja poročila kažejo, da več ne prihaja do upada cestnega prometa, ki smo bili priča v zadnjih nekaj letih. Zato je treba upoštevati vse tehnološke razvoje, tudi robotiko, zato da bomo videli, kako lahko znižamo število prometnih nesreč z smrtnim izidom. Kar se tiče drugega, druge točke tega mnenja, DJ MOVE tukaj pripravlja um, krovni načrt, ko gre za uporabo uh, inteligentnih transportnih sistemov CITS. Ta krovni načrt bomo predstavili v obliki sporočila in to bo prvi mejnik, ko gre za uh, to uh, celostno strategijo inteligentnega prometa komisije. Tretja točka. Poročilo tukaj poziva k vzpostavitvi sistema za zmenjavo znanja. E, no, s tem se popolnoma strinjamo, to je bilo tudi ključno vprašanje nizozemskega predsedovanja, torej learning by doing. Želimo takšne mehanizme, s katerih se bomo lahko naučili, želimo uh, financirati raziskave, projekte, ki nam bodo služili tudi za sprejemanje boljše zakonodaje in s, s katerimi bomo lahko sprejemali boljše smernice. Četrta točka uh, varna interakcija s prometno infrastrukturo. Tukaj se popolnoma strinjamo. Um, torej, tukaj moramo razlikovati med avtomatiziranimi vozili uh, in uh, eh, upravljenimi vozili. Torej, uh, tudi če bi imeli popolnoma avtomatiziran promet, bi še vedno lahko naleteli na prometne zamaške, tako da treba tudi to področje urediti. Potem kibernetska varnost, to je že bilo omenjeno, trenutno pripravljamo pristop harmonizirane varnosti skupaj z vsemi deležniki, z državami članicami, vozniki, združeni in tako naprej. In pa še vprašanje varstva podatkov, tudi torej to je ključnega pomena. Tukaj treba revidirati zakonodajo, Tudi tukaj sodelujemo z različnimi deležniki, skušamo pripraviti takšne smernice, ki bodo zagotovili, da bomo, lahko, izvaja, da bomo lahko za varnost poskrbeli tudi v praksi. Hvala. Ja, vsekakor si želimo z vami tako dobrega sodelovanja, kot smo ga bili deležni od vašega kolega za njih 16 let. Lepo pozdravljeni in uh, veliko uspeha. Gospodno tu. Écoutez, moi je transmettrai vos remarques évidemment. No, seveda bom vaše pripombe posredovala gospodu Majerju. Kot slišim, ste izrazili zaskrbljenost glede načela subsidijarnosti, glede pravne podlage, glede jamstev, glede eh, tajnosti in zaupnosti podatkov, glede um, vseh drugih skrbi, ki jih povzroča uporaba robotike. Ravno tako sem si zabeležila vse um, vsa pojasnila komisije in upam, da bo na tej podlagi poročilo lahko sprejeto brez večjih težav. Hvala. No, rok za uložitev predlogov sprememb 5. oktober v 12. Še da pa še zadnji dve točki na dnevnem redu. Sprememba uredbe o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa digitalnih in izvedbenih pooblastil za komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov. In pa še sprememba uredbe. O statistike železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah. En poročevalec je bil Bas Eichhout, pri drugi točki sem pa poročevalec sam. Kompromis je med tem potrdil, eh, svet je med tem eh, potrdil naš kompromis, zato je ta razprava zgolj formalnost. Seveda lahko eh, vlagate predloge spremem pri drugi obravnavi, vendar pa kompromis več ne bo veljav, če bi bil sprejet Eh, kakšen predlog spremembe Evropskega parlamenta. Vsem smo se že pogovorili, se dogovorili in takšen je pač postopek. 29. september 2016 ob 14. uri je rok za vložitev predlogov sprememb za obe poročili. Seveda sem jaz eh, vedno za to, da smo zelo aktivni, ampak v tem primeru se želim, da predlogov sprememb ne bi bilo. No, formalno eh, gledano pa imate to možnost, to sem vam želel danes poročiti. Kesine. Izredno to podpiram. Jaz sem v obeh primerjih poročevalka v senci skupine Alde. Proces je bil zelo dolg, ne smemo sedaj uh, se več dotikati kompromisa. Hvala. No, pri, pri podatki za železniški promet je vse skupaj trajalo dve leti, ker uh, ob dva oddelka v komisiji nista sodelovala med seboj. In uh, vedno, večkrat sem se vprašala, ali gre tukaj za better regulation ali za no regulation. Na to sem upozoril tudi gospoda Timmermansa, ki je rekel, da on, on tega sploh ni vedel. No, potem sta ERA in Eurostat dosegla dogovor. Uh, Eh, in uh, pravzaprav je vse skupaj izgledalo tako, kot da bi šlo za sklenitev mirovnega sporozuma po 30 letih vojne. Skratka, sedaj sta obe instituciji zadovoljni. Uh, upam, da bomo lahko vse skupaj sprejeli na, pred, na plenarnem zasedanju. Upam, da predlogov sprememb ne bo. Sveda lahko vlagate predloge sprememb, ampak vsekakor upam, da bo kompromis ostal. S tem smo končali današnjo sejo, sedaj pa nas čaka sestanek koordinatorjev.